Schönen guten Morgen, die pünktlichen. Pozdravljeni, tisti, ki so točni, ne smejo biti kaznovani, zato bomo začeli in Vin van den Kamp kar sije, ker je točen. So, wir hatten gestern ja keinen Koordinator. Včeraj nismo imeli srečanja koordinatorjev, zato vam tudi ne morem predstaviti sklepov srečanja koordinatorjev. To smo predstavili na 25. januar. Aber wir hatten ein Koordinatoren-Meeting am Imeli pa smo 7. decembra srečanje koordinatorjev, tu ste prijeli sporočilo. in če imate kakršne koli pripombe, morate to sporočiti. Dokumente ste prijeli. Sedaj pa naša prva točka. Nadzor nad izvedbenimi poblastili komisije. Predstavitev komisije o zvezi z izvedbenimi akti komisije o pravilih o uporabi aerodinamič, aerodinamičnih naprav na zadnjem delu vozil in najprej dam besedo predstavniku komisije iz GD za mobilnost. Oui, bonjour, mesdames et messieurs. Dan, gospod in gospodje. Bom na hitro predstavil tega besedila. Torej, tu gre za direktivo 719 iz leta 2015, ki smo jo sprejeli pomladi in eh, to predvideva, da lahko damo aerodinamične naprave oziroma jih pritrdimo na zadnji del eh, vozil za boljšo učinkovitost. In eh, v drugem členu te direktive je predvideno dvoje in sicer generalni direktorat MOV mora pripraviti izvedbeni akt za pogoje za uporabo teh naprav in drugi pogoj da generalni direktorat GRO pripravi eh, pravila po posameznih eh, tipih eh, teh vozil, zato da te lahko po posameznih tipih potrdimo, preden damo proizvode na trg. Torej, pripravili smo tudi strokovno skupino, v kateri so sodelovali vsi uh, Eh, predstavniki deležnikov in tu eh, ta skupina je opravila to delo, torej na eh, podlagi tega poročila in generalni direktorat MOVE je vse elemente, ki se ga tičejo, tudi vključil v izvedbeni akt in Ta izvedbeni akt je bil na to 30. oktobra eh, predložen državam članicam v eh, postopku komitologije in na to je bilo predlagano, da se organizira torej glasovanje in pripravi mnenje. V tem času pa generalni direktorat GRO tudi pripravi uh, svoj dokument po posameznih tipih. Sedaj eh, ta generalni direktorat eh, dela s svojimi strokovnjaki na tem eh, dokumentu in pričakujemo rezultate spomladi. Torej do konca pomladi, verjetno nekje do meseca junija, bomo imeli istočasno oba akta, ki bosta predlagana v potrditev, torej držav članic v dveh različnih odborih in sicer odbor za tovornjake, ki je v pristojnosti generalnega direktorata GRO in pa eh, odbor eh, za promet eh, v okviru generalnega direktorata MUF, torej oba besedila bo sta sprejeta istočasno, torej komisija bo oba akta sprejela istočasno in na to še ena podrobnost, mislim, da vas bo to zanimalo. V besedilu direktive je predvideno tudi, da se izboljša sprednji del vozil in zato bodo kolegi iz generalnega direktorata GRO tudi eh, predlagali revizijo vseh eh, pravil, ki se nanašajo na potrditev po posameznih eh, tipih. Torej, generalni direktorat Gro je tudi potrdil svoj angažma pri trialogu pred enim letom in sicer, da bo parlamentu in svetu pred koncem leta 2016 eh, predložil eh, vse potrebne elemente za revizijo te zakonodaje ki ureja potrditev po tipih, zato da bodo proizvajalci tovornjakov lahko nove študije eh, že pripravili in tudi te naprave dali na trg v okviru, eh, časovnem okviru, ki ga direktiva predvideva. Še eno vprašanje imamo, torej eh, in to vprašanje bo prav gotovo postavljeno, gre za vprašanje teh znamenitih 20 cm. Zakaj gre? Torej za mm, aerodinamične naprave, eh, ki so v zadnjem delu eh, tovornjakov, torej ko so te naprave zložene, to ne sme presegati 20 cm, zato da v primeru kombiniranega prometa ne povzročajo težav. Eh, v okviru, torej oziroma v besedilu eh, izvedbenega akta, ki vam je predlagan, smo dodali še eh, del besedila, ki pravi, da se ta pogoj uporablja v primeru, da se vozilo uporabi za kombiniran promet. In to je povzročilo nekaj hude krvi, zato bi želel to pojasniti. Torej, nek v skupini strokovnjakov so nekateri proizvajalci opozorili na to, da vse, vsi proizvodi, ki so na trgu, bodo izpolnjevali ta eh, pogoj 20 cm. To ne predstavlja težav, ampak morda v 10-20 letih bo tehnološki napredek tak, da uh, bodo novi proizvodi, ki bodo na voljo, lahko veliko bolj učinkoviti kot današnji, ampak ne bodo pa več eh, izpolnevali tega kriterija 20 cm. In zato se sprašujemo, ali moramo zaradi teh 20 cm res eh, ovirati tehnološki napredek, glede na to, da je te naprave zelo lahko odstraniti eh, z vozila, če je potrebno in da če, naprimer, nek um, špediter želi uh, pač uporabiti svoj uh, tovornjak v kombiniranem uh, prometu, lahko ta uh, to napravo enostavno odstrani. In uh, po našem mnenju ta del besedila nikakor ne posega v um, ureditev um, kombiniranega prometa. Uh, Eh, zdi se mi, da je tudi povsem jasno, da če imate vi v parlamentu povsem drugačno vizijo kot mi in če želite, da ta del stavka eh, izbrišemo iz, betila, iz besedila, bomo to pač naredili. To ne povzroča težav. Naj povem, da zaenkrat eh, države članice niso izrazile nobenega stališča v zvezi s tem delom besedila. Hvala. Danke sehr. Hvala lepa. Najprej ima gospod Vandenkamp besedo. Gospod predsedujoči, hvala lepa. Zgodovine tega dosija žal ne poznam. In zdi se mi, da je komisija opisala, kaj pravzaprav pravkar počne, ne pa kdaj bo to tudi zavezujoče uvedeno. Gre za direktivo. Nam lahko poveste, kdaj bo sploh veljavna? Drugič, koliko bo to stalo za posamezno tovorno vozilo? Kakšen bo strošek? In tretje vprašanje. Trenutno eksperimentiramo tudi s tako imenovanim platuningom, torej da si tovorna vozila sledijo drug za drugim in s tem izboljšajo aerodinamiko. Ali obstaja kakšna povezava med aerodinamičnimi napravami in tem platuningom, kajti to bi mi lahko imelo nek dvojni učinek, če prav razumem. Potem pa veliko vprašanje, kaj to vse pomeni za dolga in težka tovorna vozila. Komisija je govorila o kombiniranem prometu, Je to isto kot dolga, težka tovorna vozila ali je to spet kaj drugega? Glaub, anders, das... Hvala, mislim, da je to nekaj drugega, ampak to bo povedala komisija. Sedaj pa Ismail Erdog. Hvala lepa in lepo pozdravljeni. Hvala lepa tudi komisiji za njena pojasnila. Tisti, ki so bili prisotni v zadnjem mandatu, poznajo zgodovino celega dosjeja. In vemo, kako politično je bila obarvana zadeva delno. To povem zato, ker je bil namen večine tak, da čim več prevoza želimo iz ceste prestaviti na v, v, tire in zato potrebujemo tudi takšne vagone in takšne tovornjake, ki jih brez težav tudi prestavljamo iz enega prometnega sredstva na drugo. In s tem delnim stavkom pa omejimo možne nakladalne vagone in zato sem mnenja, da bi moralo ostati tako, kot je bilo dogovorjeno v parlamentu in pri trilogih, kajti drugače bomo tudi izkrivili smisel tega, kar je bilo dogovoreno v tem trilogu. Pa ne glede na to, ali lahko te naprave odstranimo ali ne, potencialno moramo dati vsem tovornim vozilom možnost, da lahko zapeljajo na uh, vlak in to, tudi če je dobro mišljeno, kar je tukaj zapisano, temu nasprotuje. Hvala lepa, sedaj pa Gezina Meissner. Hvala lepa. Jaz dobro poznam eh, ta dosje, ker sem se neposredno ukvarjala z njim. In dolgi tovornjaki za nje tukaj ne gre. Gre za običajne tovornjake, ki jih želimo spreda in zadaj opremiti malce bolj aerodinamično. Um, tudi, da se zagotovi večjo varnost spreda in večjo aerodinamično zadaj. In torej, jaz vem, da trenutno večina um, polpreklopnikov ni zmožnih iti na vlak večinoma. Ampak v Južni Franciji smo že videli pred nekaj leti, um, da obstajajo vagoni in tudi uh, eh, polpriklopniki, oziroma to smo videli tudi v uh, Ameriki in tudi v Wolfsburgu pri Volkswagenu smo videli, da je možno, da ti veliki tovornjaki gredo tudi na uh, posebne vlake. In zato me je jezilo, da takšni projekti uh, ki so bili tudi vloženi pri cefu in da so bili zavrnjeni. In tega ne razumem čisto, kajti če imamo možnosti in tehnične možnosti za to, da bi lahko več tovornih vozil odstranili z ceste in jih dali na ter, potem bi morali to koristiti. No, mogoče Digimov ni pravi naslov. Mm, ne vem, na koga naj se obrnem, tega se bom sedaj lotila prihodnje leto, ampak to vsekakor ni dobro. Uh, In vsekakor je dobro, da kombiniran promet ohranimo v besedilu in težave, ki jih trenutno imamo, moramo rešiti. Rešitve pa obstajajo. In še eno vprašanje, sem zelo nestrpen človek. Kako dolgo pa naj bi po sedanji vaši oceni trajalo, da bodo takšna tovorna vozila res lahko vozila po cesti? To je tudi Napeto vprašanje. Škoda, da Digi Gro ni bil večji, eh, hitrejši in ni hitreje zaključil zadev. Ne vem, zakaj vse skupaj tako traja. Če bo res vse skupaj zaključeno do, 20, do konca 2016. In rekli ste, da morajo potem priti študije proizvajalcev tovornjakov. Kdaj bo tak tovornjak potem na, uli, na cesti? Ne glede na kombiniran promet in na možnost, da ga potem spravimo na eh, vlak. Hvala lepa, Peter Lundgren. Tak, um, Jaz se imam problem. Hvala, jaz ne vidim, v čemu točno je problem. Saj ni problem s temi aerodinamičnimi napravami. Imamo kontejnerske prevoze, kjer imamo torej dva priklopnika na istem tovornem vozilu in sprednji del je tu um, čisto zraven tistega, ki je zadaj. In problem je, če imaš 11 ton na zadnjem priklopniku in greš potem na terminal, ki nima dovolj zmogljivosti za premikanje takšnih zabojnikov in greš potem nekam, kjer lahko predstavljaš te, te zabojnike, pa je preveč pritiska na vseh in ko prideš na terminal, pa teh, ti zabojniki z 11 in 12 tonami še vedno ostane na zadnjem priklopniku in to pomeni, da težko krmiliš ta tovornjak. Ampak teh to pravilo 20 cm, po mojem mnenju, ni problematično v praksi. Kaj ti imamo te naprave, ki se zložijo zadaj. Ne vidim, k čemu je problem. Hvala. Možno to o e, kilku sprawach. E, Otu začne od e, pierwszej sprawy. Od... Gospod Zemke, rad bi omenil nekaj zadev. Prva je ista, o čemer je govoril gospod Erdog. Rad bi spostavil, da ko smo v zadnjem mandatu se pogovarjali o teh spremembah, je bila ena od glavnih predpostavk, da bi morali, kolikor se le da, čim več prevoza iz ceste prestaviti na tere. In situacija je naslednja. Proizvajalci želijo da jim omogočimo proizvodno čim večjih tovornjakov. Uporabniki si tudi želijo čim večje tovornjake. Naš cilj pa je, da skrbimo za okolje in za tekoč prevoz. Zato prosim, da tudi smo pozorni na te elemente, ko sprejemamo zakonodajo. Torej, zagotoviti je treba možnost uporabe različnih načinov prevoza. Uh, Potem še dve vprašanje pravne narave, kaj ti njimi čisto jasno. Ali te pravni akti se nanašajo le na novo proizvedena tovorna vizila in če da, v katerem trenutku in sploh bomo prilagodili tiste, ki so bi že bili proizvedeni in so že na naših cestah. To je prvo vprašanje. In drugo, kako je to prilagojeno časovno? Kaj ti veliko takšnih vozil imamo že na cestah? Pa še zadnja pripomba, če sem prav razumem predstavnika komisije, potem se obravnavajo različni pravni akti in more biti bi lahko vsa vprašanja, ki se nanašajo na homologacijo in druge, druge vprašanja, vključili v en zakonodajni akt. Hvala. Hvala lepa. Sedaj sem se kot zadnji še sam postavil na seznam govorcev in sicer je razprava prastara komisija je želela te dolge tovornjake, ekolinerje ali monster trucks, kakorkoli jih že imenujemo, jih je želela tukaj uveljaviti z, z različno interpretacijo in je želela doseči, da lahko vozijo čez mejo, čeprav so trdili drugače. Potem smo imeli ta postopek, da bi preko teh aerodinamičnih um, naprav podaljšali um, dolžino tovornjakov, zato da bi potem dobili dovoljenje. To je bil nek tak trik. In vprašanje vse čas je bil, ali je to sedaj uh, eh, dos, nekako zad, zadnji vhod do dolgih tovornjakov. In v trilogu smo se strinjali, da tega ne želimo. In jasno je bilo, aerodinamika mora biti možna za temi 20 cm in to je bilo zato, uh, možno, torej teh 20 cm smo dovolili zato, ker je to še znotraj meje in je zagotovljena interoperabilnost. To pomeni, da lahko damo tovornjake na ladje in na vlake. In to je bilo treba zagotoviti. Zaradi tega ne razumem in v tem najstih letih v parlamentu to prvič doživljam, da komisija potem nek trilog, kjer smo se dolgo pogajali in pri prvem zasedanju sem bil zraven, da naknadno spremeni v staro smer in tega ne moremo sprejeti. Veliko trilogov smo že imeli in tudi dobili smo kompromise, ki jih mi ali posamezniki nismo mogli sprejeti. Ampak, ko je bil trilog zaključen, smo ga vsi sprejeli. In zato je treba ta stavek črtati in to ga morate vi črtati. To je bila napaka in to morate priznati, kajti bila je zelo ostra razprava, da smo to dosegli. In gospod Lahtfrid, če bi bil tukaj, bi verjetno bil zelo ogorčen, no sedaj pa je ministr za promet neke avstrijske dežele. Ampak mi zastopamo tudi mnenje gospoda Lahtfrida, ki nas je zastopal v trilogu kot poročevalec. Sedaj pa me zanima vaš odgovor. Bon, je vais essayer de répondre à... Dobro, bom poskusil odgovoriti na vsa vprašanja, ki ste jih eh, postavili. Torej bom začel na začetku. Te naprave absolutno niso obvezne. To pomeni, da to, kar pravi besedilo direktive, je, da omogočimo izjemo za eh, spremembo maksimalnih eh, izmer vozil da lahko ta vozila s takšnimi napravami opremimo to tu za nova vozila ali za stara vozila, ki so ponovno opremljena, ampak to ni obveznost. Gospod Van de Kemp je vprašal, koliko bo to stalo, torej eh, naše ocene eh, kažejo na eh, ceno 3000 evrov na tovornjak, to je precejšna vsota in to seveda zahteva tudi to, da špediteri lahko to, na to nadoknadijo z boljšo energetsko učinkovitostjo, se pravi 7 odstotkov manj porabe goriva. In eh, tu eh, upoštevamo tudi poprečno hitrost 60 eh, km na uro po avtocesti oziroma um, hitri cesti vprašanje platoninga. Torej, to je za nas industrijsko vprašanje, eh, ne gre za obveznost opreme eh, teh eh, vozil. Torej, proizvajalci morajo prepričati špediterje, da te naprave uporabijo oziroma ne in eh, kako potem ta vozila funkcionirajo med seboj, to pa je nekaj, kar eh, mora preštudirati sam špediter, preden ta vozila kupi. Torej, eh, toliko glede Platuna, glede tega aerodinamičnega tunela, ki ga takšen Platun eh, vzpostavi. Torej, mislim, da je treba narediti eh, različne teste, zato da se ugotovi, ali takšna sestava vodi v večjo učinkovitost ali ne. Torej, namen teh aerodinamičnih naprav je, da se izboljša zmogljivost um, tovornjakov. Torej to pravi direktiva 719-2015, enako velja tudi za sprednji del in um, ta izjema, ki je predvidena za proizvajalca, ni nekaj, kar lahko špediterji na to izkoristijo za to, da podaljšujejo dimenzije svojih eh, vozil. Torej, tu sploh ne gre za to, da bi komisija kakorkoli poskušala eh, čez zadnja vrata upeljati eh, dolga vozila. To ne drži. Torej, to mislim, da lahko uporabimo tudi za OMS-e. Tu je zopet treba izvesti eh, preizkuse, ampak eh, spet velja, da morajo proizvajalci in špediterje prepričati, da je to potrebno, če želijo, da bodo te naprave tudi uporabljene. Torej, treba je eh, ločiti srednji del od zadnjega dela pri razpravi o časovnici. In zato je generalni direktorat Gro eh, želel, da se eh, loči torej, sprejemanje zakonodaje, zato da bomo lahko šli hitreje pri zadnjem delu kot pri prednjem delu, kajti srednji del je bolj zapleten. Torej, glavni kriterij za sprednji del je uh, da se pogleda, če je aerodinamična učinkovitost eh, vozila izboljšanja. izboljšana. Ampak potem si je treba pogledati, kako se to oceni, eh, kaj je tu um, referenčna učinkovitost in tako dalje. Medtem, ko se ta vprašanja ne postavljajo za aerodinamične naprave na zadnjem delu vozila, torej eh, časovnica za zadnji del je, da se torej, pravila za potrditev po tipih in pa izvedbeni akt komisije, torej to mora biti pripravljeno do poletja 2016. Danes so ti proizvodi na trgu. In poleg tega imamo tudi številna podjetja, majhna in srednja velika podjetja, ki pripravljajo nove koncepte za te proizvode. Torej, prva vozila bodo verjetno lahko opremljena pred koncem leta 2016, torej naj si bo eh, do to nova vozila ali pa eh, stara ponovno opremljena vozila medtem ko za prednji del vozil pa imamo drugačno časovnico. Ponavljam to, kar sem že povedal. Komisija eh, se je angažirala, da bo do konca leta 2016 pripravila predloge za revizijo potrditve po tipih. Vemo pa, da direktiva predvideva tudi eh, časovnico za um, izvedbo tega sprednjega aerodinamičnega dela, torej tega komisija ni podprla, ampak to smo bili prisiljeni sprejeti in sicer imamo sedaj pač na voljo več časa, da to pripravimo. Bom še enkrat ponovil to, kar sem povedal prej. Če parlament pravi, da ta stavek, ki smo ga dodali glede 20 eh, cm, mora eh, tu izginiti, bomo pač to črtali. Ampak to ni povezano z dolgimi vozili. Eh, v nobenem primeru ne želimo na podlagi teh 20 cm tu na ta način upeljati dolge vozila. Torej, tu gre za kombiniran promet in to je vse. Hvala. Upam, da sem odgovoril na vaše vprašanje. Hvala, samo še Gezine Meissner, čisto kratka pripomba. Če nisem napačno razumela, eh, potem je eh, komisija uporabila pojem monster trucks. Ne zdi se mi primerno, da bi eh, uporabljali ta termin, lahko bi uporabili termin, ki je uradni in sicer gigaliner. Obstajajo študije, ki jih bo komisija še izvrednotila in mislim, da se mi ne zdi uh, prav, da se tu eh, politizira strani komisije. Verjetno je šlo za napačno razumevanje, seveda sem se veselil tega izraza Monster Trucks, ko sem to slišal, eh, prav tako, ko je to tebe razjezilo, to eh, lahko rečemo se lavi, tako je življenje, skratka, misliš te dolge tovornjake in ne želiš, da jim pravimo Monster Trucks. Mm, ja, verjetno mm, je šlo za prevod in ne za to, kar je povedala komisija. Morda bi temu lahko rekli tudi pač eh, malo šale. Trekur. Čisto na kratko. Uh, ja, torej uh, samo eno pripombo imam. postopkovno vprašanje torej sam sem med najstarejšimi eh, poslanci in včasih smo imeli pravico do kave oziroma čaja in sedaj vidim da tega eh, ni več in to se mi zdi še toliko bolj grozno ker moramo mi delati in vsi bari so zaprti torej to je bilo prvo postopkovno vprašanje drugo torej bil sem pravnik in deset let sem bil član tudi um, pravnega odbora in uh, moram reči, da je zelo težko sedaj uh, oblikovati stališče glede določb, ki spreminjajo direktive s tem, da praktično nikoli nimamo na voljo besedila direktive, ki jo spreminjamo. In eh, problem kodifikacije evropskega prava je pač problem, ki se vedno ponavlja. Uh, ampak sam eh, ne znam tega, ne morem eh, oblikovati stališča glede besedila, ki naj spreminja drugo besedilo, če tega prvega besedila nimam. Dobro, in ne nazadnje. Eh, izkoristil bom to priložnost zato, kajti pred nekaj leti sem um, spoznal francoskega senatorja, ki je uh, predsedoval zelo pomembnemu uh, podjetju na področju prometa v Franciji in uh, on je uh, rekel, da bi bilo uh, treba uporabiti torej, vse te določbe v zvezi z dimenzijo. Um, Eh, tovornjaka glede na um, tovor oziroma na težo ki, eh, tega tovornjaka. Kaj ti pogosto, kar se dogaja, je, da se dimenzije eh, zmanjšujejo, ampak to potem, to potem vodi v veliko število nesreč, naprimer zato, ker se manjša dimenzija kabine in zato niso ustrezno spoštovana vsa pravila varnosti. Danke sehr. Hvala. Torej, v zvezi z dvima stvarima bi rad povedal še naslednje. To z kavo in čajem, to je bilo pravzaprav odpravljeno, ker se je mnogim zdelo to odveč, ampak od osmih naprej eh, je kafeterija tu odprta in če ste že bili eh, pogosto v tem odboru, tudi veste, da se eh, kava in čaj tu več ne servirata, obstaja pa zunaj možnost. To je bilo tudi objavljeno, morda tega niste prebrali. Skratka, to, kar je povedala komisija, so dobili vsi poslanci, to si lahko tudi preberete. Skratka, še enkrat hvala komisiji za to predstavitev, za razpravo in sedaj prehajamo na naslednjo eh, točko dnevnega reda nadzor nad izvedbenimi polostili komisije eh, in sicer usnutek eh, ukrepov po regulativnem postopku s pregledom v letalstvu, usposabljanje pilotov, testiranje in občasno preverjanje, izogibanje trčen v zraku, certifikat izvajalcev podatkovnih storitev. In tudi za to točko vabim komisijo, da predstavi tri predloge v zvezi z ukrepi za letarstvo in sicer je to v okviru regulativnega postopka s pregledom. V okviru tega postopka ima parlament možnost, da poda eh, ugovore, eh, ko jim eh, je na voljo osnutek ukrepov. Sedaj dajem za deset minut besedo komisiji z generalne direkcije MUF. Hvala lepa. Pozdravljeni tudi z moje strani. Prosili ste nas, da vam podamo ozadje o številnih besedilih eh, odbora EASE. E. To je torej odbor, ki se ukvarja z uredbo 2016 uh, eh, iz 2012. Torej, vsi, vsa besedila tukaj ni, še niso bila poslana eh, parlamentu in svetu v pregled, kajti nismo še zaključili razprave o vseh besedilih. Kot boste videli tudi iz uh, povzetka zapisnika uh, sestanka, ki pa je sedaj že v, dosegljiv na spletu. Uh, Prvo besedilo je sprememba uredbe 1187 iz leta 2011. To imenujemo uredbo o licenciranju pilotov in ta vsebuje številne spremembe in vsa besedila, ki jih obravnavamo, običajno vsebujejo različne spremembe, ki niso vedno med seboj povezane, kajti sedaj, ko imamo vse temeljne um, uredbe o licenciranju pilotov, o operacijah in tako naprej, jih skušamo obnavljati uh, vsako leto, ampak prepreču, pre, želimo preprečiti to, da bi imeli tri, štiri spremembe vsako leto. Torej, pri uredbi 100. 1187 iz 2011 je sprememba, predvsem se nanaša na uh, izobraževanje pilotov zaradi posodabljanja aeronavigacijske tehnike. In, uh, <clears throat> piloti morajo pač usposabljati tudi zvezo tem PBN, Performance Based Navigation. To se bo nanašalo na uh, pilote, ki potrebujejo tudi ta instrument rating in ki bodo morali k temu dodati tudi tako imenovane privilegije PBN. To besedilo v zadnjem srečanju odbora ni bilo zaključeno. in med samim srečanjem pač nismo uspeli uh, vsega tega besedila uh, predebatirati, zato smo to tudi prestavili na pisni postopek in smo tudi pred nekaj dnevi prejeli pozitivno mnenje. Besedilo bomo poslali v parlament v začetku naslednjega leta. Naslednjo besedilo, ki smo ga obravnavali, je bila sprememba tako imenovane direktive OPS 965 iz 2012 z nekaterimi spremembami, ki se nanašajo na uvajanje PBN-ja in pa spremembe pregleda ponudnikov podatkovnih storitev, potem nekatere spremembe glede offshore operacij helikopterjev in tudi nekaj popravkov, ki so bili bolj uh, lepotne narave. Štiri mnenja EASE e so podlage za spremembo uredbe 965. To besedilo smo obravnavali v zadnjem srečanju odbora. Ni bilo kontroverzno, razen v eni točki. Spremenili smo pristop uvajanja novih pravil v preteklosti smo imeli pri teh uredbah pogosto obdobja za opt-out, kjer, kjer so se um, države članice lahko odločile, da ne uporabijo teh eh, pravil za dve leti. V preteklosti smo imeli težave s tem, kajti situacija potem ni bila enaka v različnih državah članicah. In tukaj je bilo potem vprašanje medsebojnega priznavanja nejasnosti in tako naprej. In zato smo spremenili eh, to možnost in smo te opt-oute zamenjali z skupnim datumom izvajanjem, tako da za vse velja enako. Ker smo to naredili prvič, so številne države članice povedale, da imajo s tem težave zaradi prehoda iz starih pravil na nova pravila, kajti v preteklosti so pač uporabili to možnost izjeme za izdajanje novih licenc na podlagi novih pravil, čeprav nova pravila še niso v celoti veljala. Uh, imeli smo torej praktične težave in zato nismo mogli glasovati o tem besedilu. In na naslednjem srečanju, februarja, se mi zdi, da je, bomo tukaj skušali najti eh, rešitev za ta bolj pravni pro, pr, um, problem prehoda. In če bo mnenje pozitivno, bo v parlament to besedilo prišlo predvidoma marca. Potem pa še zadnje besedilo, ki sem ga želel omeniti, je sprememba uredbe 1332 iz 2011. Tu gre za posebno uredbo o preprečevanju, izogibanju trčanja v zraku. In tu smo se naslonili na mnenje 4 iz leta 2014. To besedilo ni bilo kontroverzno. Morali smo uskladiti določene točke z pravili o enotnem nebu, ki, pa obravnava, ki jih pa obravnava drug odbor. In o tem besedilu smo se dogovorili in smo ga tudi, če se ne motim, med tem že poslali parlamentu v pregled. Hvala lepa. Hvala lepa, sedaj pa Žoš Pah. Ja, hvala predsedajoči, hvala tudi komisiji za pojasnila. Po mojem mnenju so to zelo pomembne točke. Imam občutek, da smo tu že izgubili nekaj časa, kljub temu pa vsi teksti še niso na voljo. Tako da ponovno izgubljamo nekaj časa, čakati moramo, rečeno je bilo februarja, eh, pri obsuda so še težave, potem opt-out težave za države članice, to naj bi prišlo v marca. Eh, konkretno si moramo pogledati ta besedila. Eh, naši kolegi se morajo ukvarjati s tem. Eh, morda bi komisija lahko povedala kaj bolj natančnega, ali gre za težave v državah članicah, ali so prisotne druge težave, da stvari ne potekajo nekoliko hitreje. Hvala. Hvala. Gesine Meissner. Eh, hvala komisiji za to predstavitev. Imam pravzaprav eno samo vprašanje eh, glede usposabljanja pilotov. Ali je predvideno oziroma ali ste upoštevali, eh, da so letala vedno bolje opremljena, da tako rekoč letijo avtomatični piloti, da sploh ne pilotirajo več piloti. In vtis imam, da tehnika postaja vedno bolj komplicirana in sprašujem se, ali ne bi kazalo nasploh spremeniti usposabljanja pilotov, da bi upoštevali ves ta napredek. To vprašanje sem že nekoč postavila, pa še vedno nisem eh, dobila odgovora, ali eh, piloti dejansko lahko sami upravljajo za vsem, kar je nameščeno v letalu. Eh, pa gre za nekaj podobnega, kot eh, je to pri vesoljskih poletih, ko se stvari vodijo z zemlje. Skratka, kaj je vse potrebnega, kar zahteva naša eh, tehnika? Bruno Golniš. Merci, Že... Hvala lepa, predsedojoči. Torej, ta 14. Eh, točka našega dnevnega reda kaže prav na to, kar, na kar sem prej upozoril. In mislim, da ste me napačno razumeli. Rekel sem, da vse čas razpravljamo o besedilih, ki spreminjajo uredbe in direktive, ki pa jih nimamo na voljo in ki jih ne moremo poznati. Odgovorili ste, da so bili dokumenti eh, posredovani. Torej, zelo skrbno sem prebral dokumente, ki ste jih posredovali. Ampak o čem je tu govora? Govora je o novi uredbi, ki naj spreminja uredbo 1332 iz leta 2000 eh, in treba je črtati eh, člen 4. Ampak kdo od nas tu pozna originalno besedilo člena 4? To pomeni, da moramo eh, poiskati te dokumente in tako dalje. In moram povedati, da sam kot pravnik ne morem razpravljati o besedilu, ki spreminja drugo besedilo, ki ga nimam na voljo. D'accord. D'accord. Mais si tout cela. Ja, ja, ampak eh, če bi bilo vse to na voljo in vnaprej razloženo, potem bi bilo vse bolj jasno. Vsaj člen 4 bi morali imeti na voljo. Also, ich bin kein Jurist sam nisem pravnik, ampak v tej točki se z vami strinjam. Tudi sam ne morem govoriti o besedilu, ki ga poznam. Ampak vsak eh, teden eh, je na voljo uh, newsletter z področja komitologije, to je tam zapisano in če se dobro pripravljate na sestanek, ste to lahko prebrali. Če kdo tega ne pravi, potem je to njegova, njena stvar, vendar pa se ne gre pritoževati, da tega uh, niste dobili. To bi lahko prebrali tudi v svojem jeziku. Hvala. Ja, še eno vprašanje imam za komisijo, pravi gospod Etik, eh, ker pravkar govorimo o tem. Če se pravilno spominjam, je bilo to pred približno dvema tednoma, ko je v nemškem tisku, natančne rečeno v Špiglu, bilo možno prebrati, da nemške družbe Eh, zaradi nesreče German Wings v marcu tega leta želijo na EU ravni uveljaviti to, eh, da bi eh, pilote naključno testirali na zdravila, droge in tako naprej. In tu imam vprašanje za Evropsko komisijo, ali poznate te načrte in kakšno je vaše mnenje v zvezi s tem. Hvala. In sedaj sem še sam kot zadnji na seznamu, tudi sam imam vprašanje eh, glede eh, tega, kaj eh, je bilo storjenega po nesreči German Wings, kako se loteva psihičnih problemov pilotov ali utrujenosti pilotov, ki se postavljajo meje in potem še zadnja točka, kakovo zraka v kabini. Eh, videli smo, eh, da eh, je bil ta zrak že zastrupljen, da sta pilota že zadrimala. Skratka, vedno znova se razpravlja o tem, da je to nevarno, pa spet, da ni nevarno. Skratka, ali imate kakšno stališče v zvezi s tem, kako ukrepati glede zastrupljenega zraka v kabinah, kajti to ne vpliva samo na posadko, ampak tudi na potnike. Hvala, sedaj vam dajem besedo. Um, uh, Hvala v zvezi s prvo točko. Razpoložljivost besedil, torej besedila niso pozna, ampak vi jih zelo hitro date na dnevni red. Kaj ti dejansko glasovanje odbora od dveh od treh besedil še ni potekalo? Eno od glasovanj je potekalo pred nekaj dnevi in v pregled vam besedilo lahko pošljemo le, ko imamo mnenje komitološkega odbora. Naslednje besedilo pa bomo šele obravnavali na naslednjem srečanju komitologije in šele takrat bomo lahko najprej glasovali o tem. Glede vprašanja izobraževanja pilotov, ki sledi pač tehnološkem razvoju, mislim, da je treba ločiti med velikimi letali, kjer se piloti izobražujejo glede specifičnih tipov in vedno je tako bilo, kaj ti eh, tipi letal so vedno bolj uh, specifični in to je tudi del certifikacije letal. da mora izobraževanje iti z roko v roki z delovanjem in tipom letala. Tu pa govorimo o manjših letalih in, ali zrakoplovih in zasebnih pilotih, ki morajo uporabljati, znati uporabljati PBN, ki je bil uporabljen v letalstvu. Torej, ne seveda posod, ampak tam, kjer se uporablja, morajo tudi piloti znati delovati v takšnem okolju. Zato je treba usposabljanje tudi posodobiti, zato da pač napreduje v skladu z napredkom tehnologije. Kar se tiče testiranja na droge in alkohol, to ni predmet teh besedil, o tem še nismo razpravljali v odboru EASA. EASA sama je predstavila akcijski načrt po nesreči German Wings. Ta akcijski načrt vsebuje nekaj zelo dobrih idej. Mislim, da jih moramo pa sedaj dobro pregledati skupaj s strokovnjaki, da vidimo, kako naj. Uh, Torej, kaj ne naredimo s temi predlogi, ali naj bodo to del zakonodaje, ali naj bodo to smernice uh, to delo še vedno pripravljamo in ga bomo zaključili v letu 2016. In uh, takrat um, bomo to predstavili, ko bomo imeli predloge na mizi. Kar se tiče zraka v kabini, to seveda ni novo vprašanje. Kot veste, smo dogodke v zvezi z zrakom v kabini vključili v obvezno poročanje, tako da bomo imeli boljši pregled tudi nad temi dogodki. Hkrati pa EASA izvaja tudi preiskovalni projekt za nadaljno temeljitejšo študijo e, tega problema, kaj ti znanstveni dokazi pač niso zelo um, obširni. Rad bi vas opozoril tudi na nova pravila v zvezi z časom letenja oziroma omejitvijo časom letenja. To bo začelo veljati prihodnje leto in vsi um, prevozniki bodo sedaj oziroma so sedaj sredi postopka prilagajanja svojih pravil na nove omejitve časa letenja in mislim, da je datum za uvajanje teh uh, pravil februar. Hvala hvala. Eh, roki za vložitev predlogov. Interni rok za vložitev govorov je 28.1.2016, se pravi 28. januar, in rok za Evropski parlament je 11. marc 2016. So, Tako, sedaj prehajamo na predstavitev o konkurenciji v mednarodnem letalstvu. In sedaj prosim govornike, da zauzamejo svoja mesta na tem podiju. Hvala. So, wir haben sechs Redner. Imamo šest govornikov, ki jih bom predstavil. Eh, ko bodo spregovorili, potem je predvidena razprava, časa imamo dovolj in vesel sem, da ste vsi prišli, da lahko govorimo o konkurenci v mednarodnem letalskem prometu. Najprej dajem besedo Klausu Gajlu iz DigiMova. Ne, se upravičujem, pravi govornik najprej Alain Lambroso, uh, economist OECD International Transport Forum Paris. Madam Chairman. Uh, good morning, everybody. Honorable parliamentarians, ladies and gentlemen, it's a pleasure and an honor. Pozdravljeni. Z veliko veseljem je, da sem danes tukaj z vami, da vam povem, kakšen je naš vidik o konkurenci na tem področju. Sem Ellen Lambrozo in sem ekonomist in pri OECD tudi pristojen za letalstvo in politiko v letalstvu. Rad bi se tudi zahvalil sekretarjatu eh, in odboru za vabilo in bi tudi izpostavil odlično delo na področju raziskav, eh, ki ga je opravila komisija in z veseljem smo to prebrali in tukaj prejeli veliko informacij. In veseli me, da bomo danes lahko razpravljali tudi o tem, kje se naša mnenja razhajajo in kje smo isti. Kaj je naša, naš transportni forum? Smo eh, organizacije za 57 državami članicami, vključno s 27 iz držav članicami. Smo neodvisna preiskovalna organizacija in imamo tudi, oziroma smo tudi think tank. In sodelujemo z komisijo in tudi z državami članicami, ki so nam veliko pomagali pri tem, tej raziskavi. Organiziramo letni vrh ministrov transporta v Leipzigu v Nemčiji, kamor se običajno pridruži tudi komisar Evropske unije za promet oziroma komisarka, letalski prevoz v EU, to verjetno poznate, zato se ne bom preveč eh, spuščal v podrobnosti, ampak treba je izpostaviti, da to pomeni 1,4 milijonov delovnih mest v Evropski uniji in pa 110 milijard evrov BDP-ja. To združuje ljudi, prinaša blago na trg in je dejansko. Uh, center naše ekonomske eh, rasti tudi. Omogoča nam tudi, da se tudi pri, premikamo proti vzhodu, proti Aziji. In kar vidite na grafu na vrhu, naprimer od primerjavo z letom 2014 in 2008, kjer smo videli porast evropskih potnikov, Eh, pa je ta rast v Evropi vendarle prihajala predvsem iz ne EU držav. Eh, hitrost rasti ne raste enako. Spodaj vidite napoved, imamo model za potniški promet, za napoved in tu smo si ogledali 310 različnih globalnih trgov in tukaj vidite, da do leta 30 pričakujemo, da se bo v Evropi promet podvojil. V, na svetu pa bo hitrost še bolj rasla, kjer se bo v Afriki in Aziji potrojil ta promet. Letalstvo torej raste, dobro raste v Evropi, ampak ne tako hitro kot druge. To pomeni, da je tržni delež vedno manjši in se bo tudi zmanjševal uh, v prihodnosti. To je povezano z makroekonomskimi, demografskimi in drugimi vprašanji in tudi s prometno politiko. Vseeno pa se bo letalstvo povečalo podvojilo v Evropi, zato moramo resno tudi razmisliti o um, tudi izkoriščenosti letališč in pa zračnega prostora. Če si pogledamo mednarodno konkurenco v letalstvu, en od prvih stvari, ki smo si ogledali v našem projektu, je bilo vprašanje enakih pravil za vse. In to je nekaj od tega, kjer so vsi za, nihče pa ne zna tega točno opredeliti. Imeli smo 40 letalskih strokovnjakov, ki so razpravljali o tem, kaj pa to pomeni, pa se tudi oni sami niso mogli opredeliti za neko definicijo. Eh, problem je tudi v tem, da so različna pr, uh, pravni sistemi. Šikaška konvencija govori o kakovosti priložnost, ne pa kakovosti o rezultatih. In to pomeni, da imajo eni prednost pred drugimi. Ne gre torej toliko za enaka pravila za vse, kot pa to, da upravljaš pravila, ki jih imaš. In ta graf smo povzeli od Lufthansa in kaže, kakšno je okolj, poslovno okolje različnih letalskih družb. In bolj, ko si na zunani strani, lažje je in bolj, ko si na notranji, na, v notranjosti kroga, teže je. je. Modr vračrta predstavlja Emirates, uh, rumena pa Lufthansa in vidite, da, ima, da imajo bistveno težjo situacijo. Uh, vidimo, da prevozniki v Evropi in izven Evrope delujejo na, po zelo različnih pravilih, torej enaka pravila za vse so zelo teoretična, ko vidimo različna okolja, v katerem družbe, letalske družbe delajo po celem svetu. V zvezi z državnimi pomočmi tudi tu smo si zelo natančno pogledali to področje. Znotraj Evropske unije so smernice zelo uh, stroge, kar se tiče dovoljenih in nedovoljenih subvencij. In komisija potem tudi ukrepa, kadar misli, da so subvencije nepravilno bile uporabljene. Izven Evropske unije pa nimamo eh, enakovrednega režima, ki bi nadziral subvencije in države pač lahko, če želijo, nudijo subvencije svojim letalskim družbam. In vprašanje subvencije in letalskih družb je to, da izven Evropske unije ni jasnih pravil, kaj je dovoljeno in kaj ne. Ta bela, ki jo vidite na desni strani, je kratek povzetek ameriškega poročila o prtem in poštenem nebu. In ne bom se spuščal v številke, kajti so malce pristranke, pristranske. Eh, tudi z tega vidika, kaj kdo obravnava kot eh, subvencijo v ZDA, prepoved združevanja eh, navajajo kot subvencije. In zato ne vemo, kaj je sploh subvencija in kaj ne. Poleg tega pa ni nekega globalnega režima, ki bi to povsod enako obravnaval. Naprimer pri GACU imamo zelo jasna pravila, kaj so subvencije in kaj ne. V globalnem okviru znotraj IKA potrebujemo uh, tudi pravila, kaj je dovoljeno, kako to preverjaš in kako lahko to ukrepaš, če se nudijo subvencije, ki nasprotujejo sprijetemu okverju. Ampak zaradi narave letalstva je treba to izvesti na globalni ravni in IKO je pravi eh, mesto za to. Se upravičujem, sem mislil, da imam na voljo 10 eh, minut. Čisto na kratko v treh sekundah bi še to predstavil v zvezi z lastništvom in nadzorom. Še to smo si ogledali in to je posebnost v letalstvu in moral, biti bi to morali razmisliti o tem in liberalizirati lastništvo in pa nadzor sploh eh, pri, v primeru lastništva. In Evropska unija je dosti bolj napredna. Um, kot druge zakonodaje pri liberalizaciji uh, lasništva in nadzora. Še nekaj zaključnih misli. Mislimo, da nikoli ne bomo videli prave enakih pogojev za vse oziroma enakih pravil za vse v letalstvu. Pomembno pa je, da so dostopnost za operaterje in za potnike enake in da celotna oskrbovalna veriga, ne le letalstvo, ostane odprta za trg. Potem pa še zadnji slajd. Tu vam predstavljamo vrh v letu 2016, na katerega ste vsi vabeni. Hvala. Hvala, sam sem bil tudi eh, presenečen, da ste eh, govorili 10 eh, minut, načrtovanih je bilo 6 minut. Naslednji je gospod. Khan is uh, Association of European Airlines. Um, dear members, um Hvala lepa, spoštovani poslanci, za to povabilo. Zelo sem vesel, da sem danes lahko med vami in da predstavim situacijo na področju letalstva v Evropi z mednarodnega vidika. Dobro, sedaj nekaj. Um, besed o ozadju. Torej, kolega je podal nekaj številk in eh, podrobnosti, sam ne bom šel v takšne podrobnosti. Ampak eh, povedal bi vam naslednje. Torej, um, Notranji trg, ki smo ga vzpostavili v 90-ih letih, eh, je, predstavlja celo vrsto različnih eh, poslovnih možnosti, eh, boljše pogoje za potnike in tako dalje. In to je zelo dober, uspešen zgled že več kot desetletje ampak eh, sedaj pa vidimo, da eh, je stanje na področju konkurenčnosti zlasti z globalnega vidika v Evropi eh, vedno bolj ogroženo. In zato je pomembno, da se s tem problemom spopademo na institucionalni, na vladni ravni. Več let si že prizadevamo, da bi komisija upoštevala tudi um, strateškega vidika uh, to situacijo in zato smo tudi v svojem strateškem načrtu uh, prosili torej za to, da se vzpostavi enake pogoje delovanja uh, za vse. Torej prepričani smo, da je to ključnega pomena, zato ker delujemo v zelo konkurenčni industriji, v zelo konkurenčnem okolju, tako v Evropi kot uh, v svetu. Torej komisijo smo zelo jasno prosili za naslednje, torej, da um, pripravi zakonodajo tam, kjer je to potrebno, eh, da zagotovi izvajanje obstoječe zakonodaje, ki ni ustrezno izvajena in da se ne uh, obremenjuje industrije preveč, kajti moramo v Evropi poskrbeti, da najprej pometemo pred lasnim pragom in nehamo skrbeti samo za to, kaj se dogaja drugot. Torej, eh, letalska strategija, ki je bila objavljena pred nekaj tedni, eh, jasno kaže na to, da je eh, ta sektor zelo pomemben za evropsko gospodarstvo, za um, bruto uh, Eh, dohodek v Evropi, torej en eh, milijardo evrov in da eh, zaposluje zelo veliko število ljudi, 9 milijonov ljudi, torej glede na to, kako opredelimo industrijo, torej na krožni način ali drugače. In na ta način letalstvo zelo veliko prispeva k gospodarstvu. Torej to sicer priznavamo, ampak gospodarske realnosti pa pogosto ne priznavamo. Torej vemo, da je industrija zelo konkurenčna in marže so zelo omejene in zato je zelo pomembno da imamo letalsko industrijo eh, evropsko letalsko industrijo ki temelji tudi na evropski strategiji ki eh, zagotavlja eh, torej zaposlovanje um, ustrezno povezanost in tako dalje. Torej želimo zagotoviti to, da letalska industrija v Evropi vsaj štirikrat več zaposlovanja delovnih mest ustvarijo kot tuje letalske družbe, ki so dejavne v Evropi. Torej, eh, vzdržni sektor ni sam sebi namen. Prepričani smo, da bo tu strategija Evropske komisije igrala tudi ključno ulogo. Kot sem že povedal, gre tu zlasti za to, da pometemo pred lastnim pragom in eh, evropski trg ni nekaj, kar lahko obravnavamo. Um, izolirano od drugih. Torej, eh, mi smo zelo odvisni od eh, dobaviteljev in od različnih eh, ponudnikov storitev in vemo, da imamo tudi veliko primerov monopolističnih ponudnikov storitev in vprašanje enotnega evropskega neba je verjetno najboljši primer tega učinka. Torej, kot sem že povedal, mi smo konkurenčni na globalnem trgu in zato pozivamo vse politike in pa zakonodajalce, da premislijo o tem, kako vsi te ukrepi učinkujejo na evropsko letalstvo v globalnem smislu. Imeli smo tudi različne razprave o PNR-ju. PNR-ju tudi v tej hiši, torej, in to je zopet zelo dober. Um, primer. In na to še nekaj besed eh, o zunanjih vidikih. Torej, če želimo zagotoviti eh, letalske povezave med Evropsko unijo in eh, drugimi regijami in da to storimo na konkurenčni osnovi, kar je naša prioriteta, torej, Če želimo to doseči, potem potrebujemo ustrezni zakonodajni okvir, ki omogoča enake in poštene eh, priložnosti za konkurenco. In zato smo razočarani, da evropska strategija eh, ne upošteva tudi naših predlogov za revizijo uredbe 868. Torej, eh, poštena konkurenca je pomembna, vprašanje državnih pomoči, um, varovalk eh, proti konkurenčnih eh, vedenj in tako dalje. Torej, vse to uh, je bilo predmet razprave, ampak nismo še prišli do sporazuma glede tega. Uh, Eh, podpiramo pa vsa prizadevanja Evropske komisije za eh, pošteno konkurenčnost v eh, dvostranskih sporazumih, kajti to je vse, kar sedaj imamo na voljo. Vse čas smo si prizadevali za liberalizacijo, ki naj temeli na recipročni osnovi in še naprej bomo na tem delali, tudi v prihodnosti. Kar se tiče mandata, komisija je prosila za mandat za pogajanja z, um, z neevropskimi državami, to smo podprli, zlasti z zalivskimi državami, z ASEANom, z Kitajsko in tako dalje. In, uh, Nekaj teh primerov bom bolj podrobno predstavil. Torej, od leta 2010 uh, se pogajamo z Brazilijo, Pričakovali smo sporazum leta 2011, do tega ni prišlo in še vedno čakamo. E, torej, to Brazilijo dajem tu za e, primer. Ko se je e, komisija pogajala, torej ko se komisija pogaja, mislim, da mora biti mandat jasno opredeljen, to ne sme biti nek bjanko ček. Podpiramo tudi dialog z zalivskimi državami, tudi če eh, gre za mandate za pogajanja s posameznimi letalskimi družbami, menimo, da bi morali nadaljevati eh, dialog med Evropsko unijo in zalivskimi državami. Eh, tu gre zlasti za pojasnevanje o tem, zakaj sploh gre v Evropski uniji, zakaj si prizadevamo za liberalizacijo in zakaj je eh, konvergenčnost tako pomembna na to eh, Kitajska, torej najprej varnostni sporazum, na to horizontalni sporazum in na to lahko razpravljamo o bolj celostnem sporazumu. In še nekaj specifično pri Kitajski. Moramo vedeti, da ko uh, razpravljamo z eh, Kitajsko, uh, moramo vse čas imeti v misli tudi uh, zračni prostor nad uh, Siberijo in moramo zagostoviti, da ne bomo talci na to uh, v trenutku, ko bi lahko prišli uh, do uh, sporazuma z Kitajsko. Hvala lepa za vašo pozornost. Hvala za to predavanje. Sedaj pa John. Chenlen. Eh, gospod Henlen, imate besedo. Hvala lepa, gospod predsedojoči. Hvala lepa za priložnost, da predstavimo svoje mnenje. Eh, torej, Alfa eh, vključuje torej, nizkocenovne pre, prevoznike in člani tega združenja so eh, zelo osredotočeni torej, na to, kar se dogaja. To so naši člani, torej, ki predstavljajo 50 odstotkov evropskih letalskega prevoza. In eh, naš pogled na letalski trg je naslednji. Liberalizacija je pravilen način, Eh, in vidimo tudi, da tam, kjer pride do liberalizacije, zabeležimo veliko eh, rast, in, eh, ampak to ne velja za vse države. Torej, vemo, da smo zabeležili tako rast v notranjem trgu, ampak v mnogih državah, v mnogih primerjih pa vidimo, da je ta sektor zelo, zelo nadziran. Torej, vsakeč, ko je prišlo do liberalizacije, smo, eh, so imeli uporabniki več eh, izbira, nižje cene, torej boljše storitve. Torej, eh, kaj prinese liberalizacija? Prvič, povezanost. To je res leitmotiv. Uh, Eh, letalske strategije, imamo celo vrsto eh, novih eh, povezav, zlasti v Evropi, odkar torej je prišlo do liberalizacije. Torej sedaj imamo povezave med mesti, ki prej niso obstajale, ljudje vedno več letijo. Torej, eh, vsakič, ko pride za deset odstotno zvišanje eh, v povezavi med dvema mestoma, pride eh, tudi do povezave 0,5 odstotkov bruto nacionalnega proizvoda in to spodbuja gospodarsko rast izboljša situacijo na področju zaposlenosti in tako dalje. Torej, eh, ovire liberalizacije. Evropski eh, letalski prevozniki so bili zelo uspešni pri eh, razvoju letalskega sektorja in ker smo bili tako uspešni v preteklosti, moramo zagotoviti tudi, da bomo še naprej lahko tako uspešni. Ampak letalstvo je v tem času postalo globalni trg in trgi se spreminjajo, se razvijajo in eh, to, kar je bil naš ključ uspeha v preteklosti, morda ne bo več za uh, prihodnost. In eh, ta uh, strah pred spremembami je zelo prisoten v nekaterih državah, torej liberalizacijo vidijo kot neko grožno in želijo to uh, ustaviti. Uh, in kažejo naprimer na to, eh, kaj je liberalizacija eh, storila na področju njihovega tržnega deleža in tako dalje. Ampak tržni delež je nekaj, na čemer je treba vse čas delati. In eh, prav tako imamo tudi ta neprimeren koncept nekega lasništva, lasnega trga. Saj ni človek, saj ni nihče lasnik lasnega trga, torej uporabniki so tisti, ki uh, izberejo na to um, konkurenčnost. Veliko slišimo o, o konkurenci, ki jo predstavljajo zalivski prevozniki, ampak vse čas predstavljamo krivdo na te letalske družbe, se pritožujemo, da. Eh, smo žrtve te konkurence, ampak eh, te letalske družbe so zelo veliko investirale v infrastrukturo, so omogočile eh, razvoj letalstva in razvile so tudi industrijo, ki izkorišča to geografske prednosti, ki, ki jih imajo. In torej mi se moramo na to odzvati, ne pa tu objokovati situacije, kakršna je. Uh, kaj imamo v Evropski uniji, torej tu um, vse zelo veliko traja, zelo dolgo traja. Um, eh, letalski sektor je zelo um, močno obdavčen, uh, imamo zelo, zelo uh, visoke letališke uh, takse, imamo štiri um, najbolj dobičkonosna uh, letališča v uh, Eh, Evropi in šest od eh, najbolj dobičkonosnih desetih eh, letališč na svetu. Ampak imamo tudi najviše letališke takse in tako dalje. Ja, vlade seveda lahko rečejo, da je to <clears throat> v njihove pristojnosti. Ampak, če druge vlade tega ne delajo, potem morajo tudi naše vlade prilagoditi svoje vedenje, če želijo biti države konkurenčne. Torej, kako lahko mm, to konkurenčnost izboljšamo? Torej, mm, imamo nekaj eh, dejstev v Evropi, ki onemogočajo to konkurenčnost. Torej imamo um, SES, e torej, kar uh, je projekt uh, skupnega evropskega neba, ki uh, je neučinkovit, ki uh, ni izveden, ki je zelo drag, uh, 5 milijard evrov uh, letno. Uh, in prav tako imamo tudi evropski ETS. Uh, Eh, in glede na to, da obstaja sedaj globalna rešitev, ni razloga, da obdržimo še evropski ETS, kajti na ta način dvakrat obremenimo evropsko letalsko industrijo. Liberalizacija je torej način, kako lahko zabeležimo napredek, ampak to ne velja za vsa področja in eh, povsem se strinjam z eh, konvencijo iz Čikaga in eh, tega, kar povdarja, se pravi, enakost možnosti. To je delo komisije. Se pravi, mora zagotoviti enakost možnosti za evropske letalske družbe. In to sedaj ni situacija, ki jo poznamo. Torej, mi eh, sedaj eh, upravičujemo našo nezmožnost eh, ustrezne konkurenčnosti napram drugim. In zelo veliko, mm, zelo veliko težav imamo za evropske družbe ki ne uživajo istih koristi naprimer kot ameriške letalske družbe nič nismo naredili za liberalizacijo nadzora in eh, naprimer združene države eh, imajo zelo zelo protekcionistične politike eh, naprimer fly america in to je res sramotno da Eh, država, ki si tako prizadeva za liberalizacijo, v drugih eh, državah eh, deluje tako protekcionistično. Torej, tu imamo resnično dvojna merila. Se opravičujem, ampak tehnologija me, me zelo zmede. Torej, na koncu naj povem, da je um, način, kako iti naprej, ta, da uh, Evropska eh, unija izkoristi ta mandat, upam, da ga bo komisija dobila, torej in da se tudi evropski letalski prevozniki pripravijo za eh, takšen, eh, takšno raven konkurenčnosti. Mislim, da je uredba 868 tu nek nepotrebno, nepotrebni. nepotrebni nepotrebna uvera eh, in če želimo biti uspešni, potem je treba izkoristiti vse, kar imamo na voljo in ne upeljevati novih uver. Hvala, predsedujoči. Ampak moramo spoštovati tudi čas. Torej, eh, vem, da so letalski prevozniki vedno, vedno pozni, ne sme pa enako veljati za uh, govorce. Gospod Poloček. Hvala, predsedujoči. Hvala lepa, spoštovane poslanke in poslanci. Ker sem videl, da se vsi borijo s prezentacijami, sem se sam odločil, da jo ne bom imel in vidim, da je to dober izbor. Hvala, da ste nam dali priložnost, da govorimo o, v imenu Združenja pilotov. Naj začnem z citatom. Strateški letalski sveženj predstavlja okno priložnosti za krepitev letalskega sektorja kot ekonomski motor rasti. In mi točno tako vidimo našo industrijo, torej nekaj, kar omogoča rast in kakovostna delovna mesta. Žal pa ta citat ne prihaja iz Evrope, prihaja iz eh, eni velikih eh, linij, letalskih linij, ki raste na eh, veliko. Zakaj torej eh, tuji, tuje družbe širijo eh, pomen moči evropskih družb? Strateško je namreč industrija zelo pomembna, zagotavlja povezljivost, kot smo že slišali, pa tudi rast in delovna mesta. Povezuje tudi ekonomijo Evropske unije, ki je usmerjena v izvoz proti svetovnim ekonomijam. Vidimo pa neravnotežje v svetovnem letalskem trgu, to pa v škodo evropskih letalskih družb. Ne, naj navedem nekaj dejstva. Prevozniki Perzijskega zaliva so povečali prevoze v Evropsko unijo za 112 eh, odstotkov, je Evropa povečala za 14 odstotkov. Torej, več kot Emirati, Etihad in Katar imajo skupaj več. Uh, prevozov in večjo vrednost kot vsi evropski prevozniki. To je trikrat več, kot imamo mi. Tretjič, evropske linije skoraj da niso imele porasti na dolgih progah, pa imajo letalske družbe iz Perzijskega zaliva petkrat večjo kapaciteto, kot so imeli v letu 2005. In delovanje enega uh, ene linije povzroča 300 do 500 delovnih mest, posrednih in neposrednih pa jih perzijske samo 50 do 150. Torej vsaka proga, ki jo izgubimo pe, proti perzijskim linijam, iz, pomeni izgubo delovnih mest. Evropska letalska industrija se, evropski letalski industriji se ni treba bati mednarodne konkurence, ampak mi smo za pošteno in odprto konkurenco, ampak potrebujemo enake pravila za vse. Zakaj smo pravzaprav vzeli, torej šli skozi vse te korake? za preprečevanje subvencij, če sedaj dajemo dostop močno subvencioniranim družbam iz drugih regij. Za ta je konkurenčno z drugimi regijami in oziroma subvencioniranje v drugih regijah toliko manj uh, sporno. Povezava med EU in ASEANom je bistveno upadla, to pa zaradi konkurence iz zaliva. Uh, kajti oni nadomeščajo obstoječe kapacitete evropskih letov. Medcelinska povezljivost torej že danes trpi. Še eno vprašanje, ali lahko tuje naložbe iz Perzije v evropsko letalstvo pomeni neko, nek primer, eh, neko opcijo. Investicije smo že videli, vendar pa te niso pomenile dodatne rasti niti boljše povezljivosti, temveč ohranjajo kapaciteto na trgu, ki je že dosegla zasičenost. In nova delovna mesta se izgubljajo v Evropi, kajti te naložbe pomenijo, da se direktna uh, povezljivost povečuje oziroma zmanjšuje na račun neposredne preko zaliva. Uh, Kot sem že prej omenil, potrebujemo enaka pravila za vse, zato da bomo lahko konkurirali z prevozniki iz tretjih držav. Kako lahko to dosežemo? Gre za dostop do trga. Evropa ima velik trg, 500 milijonov evropejcev želi potovati in še veliko več jih želi videti Evropo in videti njene lepote in mesta. Ampak ta dostop do trga se lahko rešile enkrat, prodale enkrat, zato moramo doseči prave pogoje. Zato, da bomo dosegli pošteno konkurenco, se moramo pogajati z zalivom in moramo imeti dogovore, ki bodo res vodotesni. To pomeni močen pogajalski mandat za komisijo, ki se bo sredotočil na konkurenčno. Druga pa je treba stvari, pa je treba zamrzniti. Poleg tega je sprejeti sporazum za. Uh, finančno uh, transparentnost, državno pomoč, torej transparentnost glede teh točk. Potrebujemo tudi robusten, robustno socialno klauzulo in učinkovito socialno klauzulo. Predno bomo nadaljevali, pa se moramo vprašati, kaj bomo pridobili s takšnim sporazumom. Morali bi se osredotočiti tudi na druga prizade, na prizadevanja, kot je tudi regula, eh, uredit, uredba 868 iz 2004. Škoda, da. Pregled te uredbe ni del uh, letalskega svežna in upam, da bodo novi predloge hmalo na mizi. Kar se tiče investicij v evropske prevoze, uh, pre, prevoznike zgrile za trojanske konje, ki tukaj želijo ničiti evropski trg. Evropa ima že zelo liberalna pravila v zvezi z tujimi lastništvom in tega se ne sme izkoriščati. Treba je krepiti učinkovito kontrolo nad tem, da bodo evropske letalske linije v domačih rokah, ne pa v tujih tukaj se bom ustavil, nekaj je jasno, nobena posamezna industrija se ne more, ne more iti v konkurenco brez enakih pravil za vse. Hvala. Well. Hvala, sedaj pa Olivier Jankovič, ki je direktor Mednarodnega sveta za letalstvo Evrope. Hvala lepa. Hvala, da ste nas povabili, da lahko danes pregovorimo o tem, uh, tem vprašanju. Jaz imam prezentacijo in se bom tudi uh, zanašal na pomoč parlamentarnega osebja, da nam bo ustrezno tudi pomagal pri predstavljanju slik. Evropska letališča dajo velik pomen na odnose tudi z drugimi, kajti želijo pritegniti več uh, potnikov in več tovora. In to je jedro njihovega posla in jedro tudi družbenih pravil. Gre za čim večjo povezljivost, za eh, tudi večjo rast in delovna mesta. Zato smo za konkurenco in mislimo, da mora konkurenčnost, omogočiti boljšo povezljivost in tudi prednosti za družbo. In to dejansko počne Evropska unija oziroma je počela pred 20 leti, ko je odprla enotni trg za letalstvo. To je temeljilo na načelu enotnega neba in to je bilo zelo uspešno, ni treba, da izpostavljam prednosti te reforme za evropsko gospodarstvo. Danes pa imamo novo osredotočenost, to pa je zunanja dimenzija, kako lahko gremo preko notranjega trga kot Evropa. Ne? Zunanja dimenzija je zelo pomembna za letalstvo, kajti soočeni smo z globalnim premikom v gospodarstvu, predvsem proti na, eh, trgom ki rastejo, kar pomeni, da se mora tudi Evropa preusmeriti v zunanjo trgovino. To je zelo pomembno, saj v tem kontekstu je letalska povezljivost in pa dostop do teh trgov zelo strateškega pomena za Evropo. Videli smo, da to prihaja z novimi letalskimi silami, novimi linijami, ki so zelo agresivne in te družbe tudi izkrivljajo trg, vendar ga izkrivljajo prav tako, kot so ga včasih nizkocenovne letalske linije in to še vedno počnejo. Kar se tiče strategije in pa povezljivosti, bi samo ponovil, kar je povedal že John. Uh, Jasno je, da je povezljivost povezana z ekonomsko rastjo. 10 odstotkov rasti v povezljivosti pomeni nič cela pet rasti v BDP in tega seveda ne želimo izpustiti. Razprava je zelo osredotočena tudi na ta koncept eh, enakih pravil za vse in strinjam se z OECD-om, da gre tu za zavajajoč koncept ki konec konca ni relevanten za to, če mar danes razpravljamo. Zakaj? Kaj ti enaka pravila za vse je nekaj, kar ne boste nikoli mogli doseči in mislim, da tega niti ne želimo. Kaj ti tu je tudi vprašanje geografije. Če pogledate razvoj letalskih poti izven Evrope v preteklih petih letih, predvsem iz vidika prevoznikov iz zaliva. In vidite, da imajo oni bistveno prednost zaradi njihove geografske lege, ki jim omogoča tudi nižjo um, oziroma boljšo učinkovito zaradi nižjih stroškov. To pa je nekaj, kar je posledica geografske lige. Enaka pravila za vse pa tudi ni vedno možna zaradi političnih izbir. Tu gre za javno financiranje. To je v ZDA in druge izven Evrope močno razširjeno. Potem tukaj zavarovanje financiranja. Tudi tu uh, samo Evropa zahteva določena plačila za zavarovanja. In tudi pri eh, obdavčevanju je samo Evropa tista, ki obdavčuje letalstvo. To so seveda legitimne izbere za razvoj svojih gospodarstv. In morali bi se tudi mi v Evropi vprašati, kako se odločamo v zvezi s temi politikami. Potem pa imate dodatne elemente, ki igrajo svojo logo pri tem, da pravila niso enaka. Torej, vertikalna integracija letalskih družb in potem imamo popolnoma integriran model um, Arabskih Emiratov, se pravi, in pa na pol integrirani model, kjer gre, naprimer, za tak model gre v ZDA. Potem imamo pa še strateško vizijo in to je bilo, ta je ključna za uspeh teh novih letalskih sil. Te podatki so iz spletne strani letališča Dubaja. Se pravi ta citat. Eh, in v Evropi pogrešamo takšno strategijo in tudi pri letalskem svežnu. Eh, Komisija pa vidimo, da gre to v pravo smer. Zato iskanje enakih pravil za vse ostaje fantazija in ta zasnova dost, pogosto skriva tudi nek protekcionizem. Pomembno je, da imamo odprto nebo in pošteno konkurenco. Kaj mislimo s tem, kot ste rekla v ECD in John, da, vidimo, da iščemo uh, enake priložnosti, ne enake rezultate? potem evropski pristop, bilateralni dogovori ne zadostujejo in niso prava pot naprej, kajti pri bilateralnem razmišljanju je bilateralno razmišljanje je bilo zgodovinska ovira za konkurenčnost. To ne omogoča prostega dostopa in to naprimer izključuje tudi razna letališča in druge deležnike, ki tu niso vključeni. Potem klauzula skupnosti je pot naprej, ampak se ne uporablja enako v celi Evropski uniji. Pot naprej je v celostnih sporazumih Evropske unije na podlagi enotnega neba, kajti ta je predpogoj za uspeh in za pošteno konkurenčnost. Veliko se razpravlja o tem, kaj bi moralo biti v konkurenčni klauzuli v teh sporazumih. To bi moralo vključevati univerzalnost, vključili bi morali vse strani na celi na svetu, zagotoviti nediskriminacijo, minimalno raven transparentnosti, to vključuje tudi poročanje eh, letalskih družb potem tudi dogovorjena načela v zvezi z neposrednimi in konkretnimi subvencijami in še druge točke. Poleg te klauzule o pošteni konkurenci potrebujemo bolj celosten in pri, eh, pragmatičen pristop do letalstva in tu gre komisija spet v pravo smer za svojim svežnjem. Vendar pa potrebujemo še veliko napredka. Ogledati si moramo tudi, kako sploh obravnavamo letalstvo. Tu smo v Evropski uniji edinstveni z um, obdavčitvijo letalstva, imamo zelo visoke cene goriva in zelo malo uh, javnega financiranja. Nič tega ni uh, v tujini, tako da sami sebi streljamo koleno. In z um, raznimi olajšavami na letališčih, s tem dejansko letališča subvencirajo svoje letalske linije in tu gre za veliko denarja. Cela retorika proti letališkim taksam je proti, uh, dejansko gre samo za to, da se omogoči določenim letalskim linijam, da so bolj konkurenčne. Mislim, da moramo napredovati pri letalski strategiji, ki jo pod, predlaga komisija. Podpiramo mandate, ki so bili predstavljeni in upam, da bo svet tukaj te mandate k malu omogočil komisiji, zato da se bodo lahko začela pogajana. Hvala. Hvala lepa za vašo predstavitev in še zadnji govorec, gospod Klaus Gajl, vodja sektorja zonanje uh, eh, politike za letalstvo DGMO. Hvala lepa. Hvala, da ste povabili Evropsko komisijo, da sodeluje pri tej zelo zanimivi predstavitvi. Mislim, da tema, ki ste jo izbrali, ostaja zelo pomembna in vprašanja, ki jih postavljate, zelo relevantna in upam, da bom lahko odgovoril na vprašanja tudi, ki jih boste imeli poslanci kasneje. Se vnaprej opravičujem, če bom malce predolg, ampak v interesu enakih možnosti vas prosim, predsedojoči, da tudi komisijo omogočite, da govori malce dlje. Torej, konkurenčnost, liberalizacija, enaka pravila, vprašanje eh, pogajanj eh, Evropske unije z. Eh, tretjimi državami in tako dalje. Torej, vse to je del letalske strategije, eh, ki jo je komisija sprejela 7. decembra. In eh, komisija je na isti dan ta dokument tudi predstavila. Mislim, da razprava v zvezi z liberalizacijo na področju letalstva včasih in to predstavlja določeno protislovje. Uh, Torej, Evropo se predstavlja kot um, protekcionistično in preveč omejujoče na uh, področju trga. E, to mislim, da ni pošteno. Evropa ima najbolj liberaliziran e, letalski trg e, na svetu in v Evropi lahko omogočamo torej možnosti za potovanje za naše državljane, istočasno pa um, naš uh, trg, notranji trg je liberaliziran že več kot 20 let in morda se sploh ne spominjamo več, kako je do tega prišlo. Um, Eh, učinek eh, glede eh, boljše konkurenčnosti novih povezav, večje mobilnosti za ljudi. Torej vse to so pridobitve, ki jih še uživamo. Torej, vemo, da imamo znotraj notranjega trga več kot 50 odstotkov teh uporabnikov, torej, ki um, se poslužuje tudi nizko cenovnih um, prevoznikov in uh, sedaj nimamo več resnično nacionalnih letalskih družb, temveč evropske letalske družbe, ki jih eh, urejajo uh, evropska pravila. Imamo tudi um, več pravil uh, za druge uh, za druge letalske prevoznike in tu ne gre samo za zalivske prevoznike, torej ti tudi vedno več investirajo v Evropo, s tem, da morajo seveda spoštovati naša pravila. Mislim, da je ena izmed ključnih navkov, eh, ki smo jih potegnili, iz izgrade notranjega trga je, da potrebujemo skupna pravila, če želimo zagotoviti konkurenčnost. In to ne velja samo za letalstvo, temveč za vse sektorje, torej potrebujemo tehnične eh, standarde, skupna pravila za celotno Evropsko unijo in pa eh, spoštovanje eh, pravil na področju torej, državnih pomoči in vseh področji, ki urejajo letalstvo. Vse, vse letalske družbe torej imajo eh, svoje mm, edinstvene eh, konkurenčne prednosti in eh, to ne samo po svetu, temveč tudi v Evropi in znotraj posameznih držav prepričani smo in to temelji tudi na naši izkušnji z notranjim trgom, je, da, so, da je odprt trg tudi najboljši za naše, našo umestitev v svetovnem letalskem trgu. Torej Evropska unija je podpisala sporazume z Združenimi državami, z Izraelom, z Moldavijo, z Jordanijo, z Marokom in drugimi torej eh, eh, imamo tudi pogajanja z Brazilijo in Tunizijo. In upam, da bomo v prihodnem letu tudi končali s pogajanjem z Brazilijo. Torej, kaj želimo doseči, želimo boljši dostop do trgov, okrepljeno sodelovanje na vseh področjih letalstva in pa eh, boljšo ureditev konkurenčnosti s konvergenčnimi pravili. Torej, večina eh, držav eh, kaže na to, da imamo vedno več uporabnikov, vedno več potnikov, torej povezave se, so se povečale torej iz na primer 5,7 do 12 milijonov v povezavah z, z Turčjo. Um, prav tako tudi um, Imamo sedaj sporazume, ki so bili podpisani eh, leta 2006, torej z Marokom in z zahodnji, državami Zahodnega Balkana. To je vodilo v. Uh, promet 6 milijard eh, evrov in pa povišanje eh, obsega izmenjav za 40 odstotkov. Torej, bolj kot je nek trg globaliziran in liberaliziran, torej eh, bolj več je možnosti, ampak še vedno je treba upoštevati nekatera temeljna pravila, to nič novega, to tudi ni. Um, del nekega razvoja mednarodnih eh, trgov. Kolegi so povedali, eh, da eh, imamo torej svetovni pravni okvir v okviru Svetovne trgovinske organizacije in prej GATS-a. Torej, tu imamo celo vrsto pravil, ki določajo, kaj so državne pomoči oziroma kaj so pomoči, katere so dovoljene, katere niso dovoljene in tako dalje. Ampak GAC in eh, STO ne pokrivata letalstva in tudi ICAO ne eh, ponuja nobenega eh, globalnega zavezujočega zakonodajnega okvira, torej ICAO se zlasti osredotoča na tehnične vidike industrije. Poleg tega praktično nimamo nobenih takšnih pravil v bilateralnih Eh, sporazumih o storitvah eh, in ki urejajo večino teh eh, razmeri v svetu. Torej, zato je pomembno tudi, da si pogledamo bilateralne sporazume s tretjimi državami in te se osredotočajo zlasti na dostop do trgov in omejitvami tega dostopa. In eh, zato smo prepričani, da je za Evropo legitimno, da eh, tu naredi prvi korak in eh, da predlaga pravila Eh, s katerimi lahko zvaruje in zagotovi odprto konkurenčnost v odprtem in globaliziranem eh, letalskem trgu. Treba je tudi spodbujati sporazume, ki temelijo na teh eh, načelih. Torej, to je komisija v svojem sporočilu o zunanji letalski politiki iz leta 2012 tudi predlagala in v veliki meri je to Evropski parlament tudi podprl. Ponudili smo zelo ambiciozen, um, svežen uh, za mandate, za posamezne države, o tem lahko razpravljamo kasneje, ampak torej gre za ambiciozen svežen, za pogajanja s uh, tretjimi državami uh, v, v smeri torej, um, sporazumov na, um, na evropski ravni in tu si prizadevamo zlasti za pogodbene odnose z temi partnerji, zato da lahko zagotovimo predvidljiv eh, zakonodajni okvir, ki nam omogoča poglobljene odnose na področju letalstva s temi državami. Prosim, zaključite. Torej, prepričani smo, da lahko ti eh, sporazumi, zlasti naprimer z zalivskimi državami, predstavljajo najbolj uh, ustrezno osnovo za. Uh, uresničevanje ambicij obeh strani. Moramo zagotoviti, da bodo ti sporazumi in ta pogajanja eh, prinesla eh, priložnosti in koristi obema stranema, eh, zato da bo to lahko okvir, ki bo vodil v razvoj trgov in omogočal tudi odprte novih trgov. Prepričani smo, da je to možno in to je priložnost, ki je ne smemo zamuditi in zato upamo, da bo svet podprl predlog komisije. In eh, računamo tudi na nizozemsko predsedstvo za oblikovanje tega mandata komisije in poveritve tega mandata komisiji, zato da bomo lahko začeli na tem resno delati. Ampak, eh, gospod predsedojoči, naj povem samo to, da eh, ne smemo eh, spremeniti poštene konkurence v nek protekcionizem in ne sme tudi nadomestiti naših lastnih naporov za to, da bi postali konkurenčni oziroma ostali konkurenčni torej ne smemo eh, zlorabiti protekcionističnih eh, ukrepov, temveč jih uporabiti res takrat, ko pride do nepoštenih praks. Torej revizija 868, ki jo je komisija eh, najavila. Torej za začetek leta 2016 to je nekaj, kar se naj uporabi samo, ko je potrebno tako letalske družbe kot evropske inštitucije in ostali deležniki, ki so dejavni, morajo pri tem sodelovati. Torej se pravičujem, gospod predsedujoči, da eh, sem eh, prekoračil svoj čas. Zahvalil bi se Evropskemu parlamentu in zlasti odboru TRAN eh, za vašo podporo ambiciozni zunani politiki na področji letalstva, za mandate, ki smo jih predlagali v zadnjih letih in zlasti tudi za ukrepe za eh, zaščito odprte in poštene konkurence eh, eh, in pa tudi ukrepov proti protekcionizmu, če je to potrebno. Ja, hvala lepa, ampak porabili ste dvakrat več časa, ko smo vam ga dali na voljo sedaj uh, imamo čas za poslance, ki bodo morda želeli postaviti vprašanja in na to tudi čas za odgovore. Ehm, Predsedajoči, hvala. Najprej prisrčna hvala šestim govornikom. V slabi uri smo dobili lep pregled na tem, kaj se dogaja. Koliko časa imam na voljo? Vseeno, dobro. Malo časa, v redu. E, najprej se obračam na komisijo. Vesel sem, da sedaj obstaja ta sveže na področju letalskega prometa, to smo dolgo časa zahtevali. In sedaj imamo na voljo vsaj neko gradivo kot osnova za nadaljno razpravo. tudi za cestni promet in za pomorski promet želimo imeti takšno gradivo kot osnovo za razpravo. Predsedojoči za mene so pomembna tri načela. Prvič, svet se spremenja, drugič, obstaja nelojalna konkurenca in eh, tretje vprašanje je, eh, ali mi sami kot evropejci dobro delamo v naši evropski hiši. Mislim, da je o teh temah že bilo dosti časti povedanega eh, imamo premiščanje proti vzhodu, temu ne moremo reči nelojalna konkurenca, gre za dejanski razvoj in Evropa mora najti na to ustresno odgovor. Azijati močno rastejo in Evropa se mora na to odzvati. Drugič, ali Evropa v tem kontekstu ni premajhna? Večkrat je bilo poudarjeno, ICAO mora prevzeti te naloge. E, sam pa sem razočaran s pričo hitrosti in učinkovitosti ICAO-a, kajti drugi gredo naprej. Zato moje vprašanje gospodu Lamprozu, eh, kako se bodo sedaj razvijali evropski predpisi s pričo svetovnega razvoja. Potem drugo vprašanje, enakost možnosti. Seveda bi lahko rekli, nikoli ni popolne enakosti možnosti. Na nizozemskem eh, pravimo, eh, da se ne smemo zapreti pred svetom. In mi smo morda včasih nekoliko trapasti, mi se odpiramo napram vsem eh, in razmišljamo o tem, kako bo to delovalo. Ampak mi kot eh, skupina LS nismo ehm, pripravljeni odpirati 868, eh, če se zalivske države ne bodo odzvale in imamo mi vse brezposelne. Tretje vprašanje ali smo sami dobro poskrbeli za svojo hišo. Moje vprašanje gospodu Kanu je, ali v Evropi nimamo preveč letalskih družb. Drugo vprašanje, delovni pogoji. Um, Ali delovni pogoji niso predragi oziroma ali delo samo ni predrago in e, še na temo liberalizacije. Seveda je mogoče stvari liberalizirati, vendar mora to biti vzajemno če samo mi v Evropi liberaliziramo stvari pri klasičnih letalskih družbah, to ne bo zadoščalo. In še zadnja zadeva, gospod predsedujoči. E, če države e, članice starega svežnja ne bodo prevzele, Eh, kakšno pravico bomo še imeli, eh, da eh, imamo kaj besede pri tem. Zato tudi poziv državam članicam, poskrbite tudi za drugi sež na področju letalskega prometa. V Španiji so pravkar bile volitve in potem ali bomo lahko pod nizozemskim predsedstvom za vse to poskrbeli. Koordinatori imajo na voljo tri minute, pravi predsedujoči. Gospod Ertik, hvala. Najprej, eh, kar zadeva organizacijsko plato, imam prošnjo. Morda je možno, eh, da bi gledali prezentacije na tem zaslonu tam zgoraj, eh, kajti dejansko težko vidimo, ker je prvi zaslon tako daleč, no pa tudi teh prezentacij ponovno nismo dobili vnaprej. Eh, kolego van den Kampu dajem popolnoma prav, eh, ko pravi, da moramo najprej urediti svojo lastno hišo. Eh, mislim, da imamo v okviru EU zelo veliko odprtih gradbišč, ki jih moramo najprej zapreti. Nekaj primerov je bilo omenjenih tudi za strani strokovnjakov, ki so imeli predstavitve ali je to European Sky, Single Sky ali karkoli drugega. Ne glede na to pa se moramo s to temo ukvarjati. Če pravilno povzamem, kar smo slišali, eh, potem eh, mislim, eh, da smo z vseh strani slišali liberalen, odprt pristop. No, morda se motim, povejte mi, ampak saj tako sem stvari zaznal. Eh, po mojem mnenju ne moremo reči nič proti temu, da imamo odprt promet. Vendar pa eh, mora to potekati po določenih kriterijih. In zato tudi mene zelo zanima, eh, kakšen bo predlog Evropske komisije na 868 in sicer gre tu za te enake možnosti za vse, equal uh, level playing field. In sicer ste rekli, no, sto odstotno to ni možno, to je verjetno realnost v tem svetu, ne glede na to pa moramo poskušati te stvari združiti, skratka biti fair in hkrati odpreti trg, eh, ne da bi to ogrožalo naša podjetja. Uh, imam vprašanje za airlines in za uh, letališča. Uh, kakšne konkretne točke bi si želeli uh, za uh, sporazum z zalivskimi državami in ASEANom? Katere konkretne točke naj bi bile uh, upoštevane v sporazumu o letalskem prometu in vprašanje za komisijo? Uh, Eh, kateri vidiki se vam zdijo posebej pomembni, eh, da bi evropsko letalsko gospodarstvo um, okrepili v konkurenčnem boju z zalivskimi državami in ASEANom. Eh, to so moje vprašanja za letališča in Evropsko komisijo um, kar zadeva direktiva o nadzoru um, in ta vprašanja glede regulative. Mislim, da bi to ta hip lahko opustili odprto, kajti nad vsem niso vsi navdušeni. Vprašanje je, ali bomo ohranili kontrolo, kar zadeva naše letalske družbe. In sem tudi zato, da se pogovarjamo o tem in mislim, da je bilo to sebovano v zadnji predstavitvi. Ali ne bi morda še enkrat razmislili, reconsider je bila eh, uporabljena beseda limits of public financing. Eh, skratka, tudi o tem je potrebno razmišljati, kajti imeti regulativo o državnih pomočeh, ki nam jemlje vse možnosti, eh, kar izhaja iz tega, da enakih možnosti za vse po vsem svetu ne bo, to je sicer že točno, ampak sicer se pa že veselimo letalskega svežna v decembru. Hvala lepa. Eh, Gezine Meissner kot naslednja govornica. Eh, hvala eh, predsedojoči, hvala tudi strani liberalcev. Um, Eh, in sicer predhodna opomba. To je zelo težavna situacija, ki imamo sedaj za aviation package in sicer želimo eh, letalstvo v Evropi razviti naprej. Eh, vemo, da v Evropi prebivalstvo upada, povsod po svetu se rojeva več ljudi in zato je zelo pomembno, da ugotovimo, kako lahko ugotovi, ohranimo našo konkurenčnost. Eh, potem je nekoliko slabšimi pogoji. Hkrati pa je tako po mojem mnenju in sicer eh, imamo delovna mesta na različnih mestih v letalstvu in sicer pri samih letalskih društvah, eh, potem na letališčih in za mene sem sodijo tudi delovna mesta pri proizvajalcih letal. Vse to imamo v Evropi. Kako nam bo sedaj to uspelo, da bomo ostali konkurenčni in upoštevali vse to težavna zadeva? In potem še ena druga zadeva kot predhodna opomba, to, kar me nekoliko čudi, je, da je bil fokus zelo močno usmerjen v zalivske države. Eh, vem, eh, da oni zelo hitro rastajo. Ni bilo, na primer, govora o Istanbulu kot eh, torej, letališča, ki zelo hitro rastajo, ki bodo skoraj zamenjala naš Frankfurt. Skratka, kako to ohraniti, kako upoštevati vse te pogoje, to kot predhodna opomba, sedaj pa nekaj neposrednih vprašanj našim gostom, gospod Lambrozov, OECD. -e rekli ste eh, praktično, da sodite med eh, tiste, ki pravite, da eh, enakih možnosti za vse pravzaprav ni. Rekli ste, se tako sem vas razumela, da zadošča, da imamo neko temeljno definicijo pri IKAV, to ste rekli, da potrebujemo ali menite, da to lahko dosežemo in kako hitro bi to lahko doseči, kajti IKAV je zadeva, kjer stvari potekajo zelo počasi. Naprimer, če pomislimo na ETS, dejansko spotkan. Rekli ste, da potrebujemo fair competition clause v air agreements. Kako bo to delovalo? Nekaj smo že slišali od drugih, kako bi to lahko oblikovali. Vprašanje gospodu Henlenu, strinjam se, ETS bi moral biti na globalni ravni, ne samo na evropski ravni. Rekli ste 868 bi eh, celoten proces lahko nekoliko upočasnila zakaj, eh, torej kako bi morali oblikovati 868, da bi to bilo pravilno po vašem mnenju. Gospod Poloček, eh, rekli ste, level playing field je nujno potreben, kajti se za industrija ne bo mogla preživeti, preživeti, če vsi pravijo tega ni, kako si predstavljate, da bi to lahko eh, dosegli. Level playing field je že zelo pomembna stvar pri gospodu Jankovič. Ja, imam tukaj tudi vprašanje, da, seveda, tudi to sem si zapisala. Eh, in sicer eh, rekli ste, level playing field eh, je nekaj, kar ne obstaja in vprašanje je, uh, ali je mogoče vse to urediti z air agreementi, torej z temi letalskimi sporazumi, eh, da imamo neko razumno agendo, ki ne pomeni protekcionizma. Ja, to je pravzaprav že vse. Komisij, za komisijo nimam uh, vprašanja, uh, edino, da bi uh, tu lahko več uh, vključevali tudi parlament in da bi poskrbeli za ohranitev delovnih mest. Hvala. Neja Kilen arvoisa puhemies ihan ensimmäisenä täytyy todeta. Eh, letalski promet eh, ni samo moški svet, torej to je bil vsaj moj prvi vtis. Upam, da bodo eh, ženske igrale v prihodnosti letalskega prometa uh, večjo ulogo. Torej, prihajam iz um, odbora Envi. Žal se moram tudi vrniti na tisti sestanek, ampak vseeno bi postavila eno vprašanje in sicer v zvezi z čistim letalskim eh, prometom, kako vidite alternativna goriva, ali lahko eh, na, letalsk, na področju letalskega prometa eh, takšno gorivo predvidimo, ali imate že morda nekatere primere takšne uporabe čistih eh, goriv. Na to imam še vprašanje v zvezi z eh, usposabljanjem pilotov in eh, osebja, torej kar se tiče letalske varnosti, torej to je vprašanje, ki nas zelo zanima, zelo veliko poročil je bilo pripravljenih na to temo na to glede usposabljanja, torej eh, zopet eh, imamo tu celo vrsto kriterijev glede na podjetja, ki so ta usposabljanja izvajala, glede na podjetja, ki zaposlujejo te, to osebje in pilote. Torej, zanima me, kakšni, kakšne odgovore imate na ta vprašanje. Torej, žal se moram vrniti na drug odbor, ampak istočasno bi izkoristila tudi priložnost, da vam vsem zaželim eh, varen in srečen Božič. Hvala in veliko uspeha v odboru za okolje, Karin Madeli. Je, uh... Hvala lepa, gospod predsedojoči. Torej, eh, šest govorcev imate in že tri eh, koordinatorke skupine, ki eh, govorijo o teh vprašanjih. Tako vidite, da imamo tudi žensko, ženske, ki so lahko pristojne za ta vprašanja. Prvo vprašanje torej imamo uh, sporazum iz Pariza, uh, ki je zavezujoč in sicer 1,5 eh, stopinj, torej to je um, en izmed glavnih uh, ukrepov OECD, e. torej to, uh, tu gre za torej omejitev eh, izpustov do 2020, ampak eh, to seveda, sedanji režim seveda ne zadostuje za to, da bi prišli do tega zavezujočega cilja 1,5. Eh, um, stopin, kajti če letalski sektor ne bo um, tu sodeloval, potem bodo mogli drugi eh, sektori narediti veliko več za to. Ali to pomeni, da eh, ko vi govorite o konkurenčnosti, ali pričakujete, da bodo torej drugi sektori prevzeli vaš del odgovornosti? Torej, prvo vprašanje. Ali ste že obravnavali to vprašanje izpustov, naprimer, eh, da bi uporabili nek, nek davčni instrument, tudi ne takso na uh, Eh, kerozen, ampak morda nekaj drugega. In na to vprašanje eh, konkurenčnosti na letalskem področju je tudi to, da imamo tu celo džunglo eh, pri samih podjetij, zelo veliko posplošeno. Posplošen praktični dumping imamo torej, in to na vseh ravneh, torej pri cenah, pri um, uh, plačah eh, in tu ne gre samo za uh, um, nizkocenovne prevoznike, temveč tudi za zalivske uh, družbe, ki uživajo zelo uh, velike državne pomoči. Uh, imamo tudi zelo različna pravila za varnost, za, um, za zdravje in tako dalje, za varnost potnikov. Torej, vse to uh, je uh, tu v igri. Seveda je treba pregledati uredbo 868, ampak zanima me tudi, kako nameravate vi nositi svoj del odgovornosti odgovornosti pri tem. Imam še čas za eno vprašanje, gospod predsedojoči. Dobro, hvala lepa. Imam eh, še vprašanje, ki je povezano s stroški. Veliko govorite o tem, da morate biti konkurenčni, ampak če si pogledam konkretno vaše eh, številke, vidim, da letalska industrija, torej vi pričakujete eh, kar precejšen dobiček za 2016, ampak ko si pogledam podatke JATE, Eh, vidimo, da bo eh, šlo za 8,5 milijard čistega dobička, torej milijard eh, dolarjev in to je naprimer veliko večji dobiček kot torej na potnika, kot to velja za zalivske države, kjer je to 7,98 na potnika. Torej, tu vidimo, da mm, številke kažejo drugačno sliko in na to me zanima, ali imate podatke, strokovnjaki, eh, glede eh, razvoja pomoči v zadnjih letih tako na evropski kot na svetovni ravni. Hvala, predsedujoči. Hvala, Peter Lundgren. Hvala. Hvala platserna är eh, belagda. Eh, till att... Res je, da pogosto lokalni organi, kjer se nahajajo ta letališča, uporabijo te argumente. In tu vidimo, da nizkocenovni ki ne plačujejo letaliških eh, taks in da je to neke vrste subvencija. In tukaj imamo res tako neznosno konkurenčnost na situacijo. Konkurenčnost je dejansko vprašanje, kako dobro domišljijo imaš, ki bo pravni sedež države oziroma družbe ali pa da uporabiš kreativne rešitve glede uh, letalske ekipe ali ki so nastanjeni ali odhod prihajajo. Veliko kreativnosti in domišljije se tukaj uporabi za to, da se dosegajo dobički. In družbe seveda skušajo doseči največji možen dobiček z uporabo domišljije, zato da zaslužijo vedno več denarja, ne glede na to, kako to vpliva na osebje. Gospodo, ki zastopa nizko cenovne linije, njega bi vprašal, zakaj je težko biti konkurenčen pod istimi pogoji kot druge linije? Zakaj bi morali vi imeti prednost v obliki teh kreativnih in domišljijskih rešitev, če drugi nimajo te možnosti? To je moje vprašanje. Hvala. Hvala. To je bil sedaj krok koordinatorjev. Zdaj pa predlagam, da na to odgovorite vsak tri minute in potem imamo še vet, devet govornikov na seznamu, ampak najprej na ta postavljena vprašanja. Sedaj moram biti zelo strog glede časa. Vsak tri minute v enakem zaporedju Lambrozo. Just addressing a couple of questions. <clears throat> Sorry, Mr. Van de Kamp. Um, Hvala. Naj se odzovem na nekaj vprašanj. Imamo vprašanje uh, tudi neke komparativne prednosti in to je nekaj, tukaj smo videli recimo geografski položaj. Tu imamo uh, pač izbere, ampak tudi te izbere vplivajo na konkurenčnost. Moramo pač to sprijeti, te odločitve in če jih sprejmemo, redo, če ne, pa je to problem. Pred 20 leti smo imeli letalsko družbo, ki je nihče ni maral, kajti oni so najprej pripeljali potnike v svojo uh, domače letališče in potem so jih prepeljali naprej. To je bil KLM in um, njih danes ni več. In vidimo, da druge pač sprejemajo to, ta princip. Gre za povezovanje ljudi in povezovanje uh, dobrin. Dobre primere smo imeli pri Evropskem združenju nizkocenovnikov glede uh, Eh, pristojbin in tako naprej. In če želiš preživeti, se moraš prilagoditi. In če bomo ščitili trg, bomo upočasnili tudi prilagoditev drugih uh, družb, kajti one bodo ostale zaščitene. Vprašanje osnovne opredelitve s, um, subvencij strani IKA pravzaprav so države tiste, ki se morajo dogovoriti. Ni kao tisti, ki je počasen. Če bi države se dogovorile, bi kao to takoj sprejel in zato morajo države sprejeti sporazum, ne kao. Kao je samo platforma. Potem, kar se tiče goriv, letalstvo se zelo močno ukvarja z gorivi, tudi z biogorivi in tako naprej. In vidimo vedno več alternativnih goriv, ki se vključujejo v. Um, goriva za letala in tukaj ni treba spreminjati tehnologije, napredek je ogromen. Dva tedna sem bil uh, sedaj na vrhu v Parizu in veliko se je govorilo o tem in tu bo napredek še zelo velik v naslednjih letih. In aviacija računa na to, ker želijo tudi zmanjšati gorivo in tudi želijo zmanjšati porast eh, izpusta oglika do leta 2020. In to, kar se tiče eh, subvencij na svetovni ravni, gospa, to je natančno naše sporočilo in sicer najprej je treba eh, opredeliti, zakaj sploh gre pri pomoči, kaj je, eh, kako je opredeljen ta pojem in na to je treba na transparenten način te pomoči pregledati in ugotoviti, ali jih lahko potrdimo ali ne. In takšnega instrumenta nimamo na svetovni ravni in zato tudi ne moremo imeti nekega pametnega pogovora na to temo. In zato prihaja tudi do takšnih eh, rezultatov, mm, razhajanj med rezultati, eh, eh, naprimer v ZDA in v Emiratih. In zato je to pač tako težko biti pri tem nepristranski. Thank you, Chairman. Gospod Kan, hvala lepa. Bom govoril nizozemsko. Hvala. Torej, res je, da je treba stvari v Evropi eh, spremeniti, s tem se popolnoma strinjamo. Torej, daleč smo od eh, ustreznega ravnotežja, od eh, idealne rešitve. Države članice morajo pač videti, kakšna je situacija, kakšne so, naprimer, delovni pogoji torej vemo, da veliko eh, letalskih družb je že zelo omejilo eh, svoje stroške, stroške svojih zaposlenih. Torej moramo omejiti in eh, prilagoditi tudi delovne pogoje v Evropi. Torej vemo, da Evropska unija ni še pometla pred svojim pragom, istočasno pa usiljuje drugim zelo um, veliko breme, torej regulativno breme. Torej res je, da ko govorimo o dostopu do trgov v Aziji, v zalivo in tako dalje, da je treba to omogočiti, to je tudi del liberalizacije, ampak če se sedaj vrnem k vprašanju gospoda Ertoga, torej kaj, kaj ne naredimo glede zalivskih ali azijskih držav, torej želimo eh, preglednost, želimo uh, Eh, pošteno konkurenco, želimo dostop do trgov, torej to so temeljni, temeljne načela. Sedaj pa bom nadaljeval v angliščini. Torej, vprašanje gospe Meissner, torej to je zelo dober eh, pristop, eh, dober eh, primer in to je komisija tudi že danes uporabila, torej v odnosu do tretjih držav. Torej, ta osnutek je zelo porožen, imamo nekaj elementov, ki jih lahko uporabimo in tako komisija kot države članice v odnosu do tretjih držav lahko to uporabijo. Torej, glede na to, kaj je najbolj primerno za ta uh, odnos. Torej, kar se tiče vprašanja gospoda Vanekampa in drugih, torej, um, uh, preglednost eh, in neodvisen nadzor, torej to sta ključna faktorja, vsaj sam bi si za to prizadeval. Torej vedno je treba pogledati na eh, dostop do trgov in to vedno tudi pogledamo, ampak istočasno pa, če želimo zagotoviti integriteto evropskega notranjega trga, potem eh, potrebujemo transparentnost in pa neodvisen nadzor. To se mi zdi ta ključna faktore. Sedaj bom še odgovoril eh, kolegu v zvezi z, oziroma kolegici v zvezi z alternativnim eh, gorivom. Ja, torej, eh, Letalska industrija že zelo veliko dela na tem področju. Včasih mi zelo hudo kot predstavniku eh, letalske industrije, eh, ko vidim, koliko časa traja, da lahko sploh dobimo dovoljenje za uporabo eh, takšnih alternativnih goriv. Torej, med 10 do 12 milijard evrov letno plačajo letalske družbe v obliku davkov. Predstavljajte si, kaj bi to pomenilo, če bi lahko ponovno eh, ta sredstva naložili eh, v, eh, tudi v vzdržnost, v konkurenčnost in tako dalje. Torej, to je bilo vse. Hvala. Hvala, gospod John Henlon. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Uh, no, order, uh, gospod Van de Kam, torej, um, danes zjutraj smo o tem že razpravljali. Torej res imamo eh, zelo, kot Evropa imamo zelo veliko potencijalno moč, eh, ampak ta je razdrobljena in to izkoriščajo sedaj drugi, torej naši partnerji eh, pri pogajanjih. Veliko smo govorili tudi o domnevni državni pomoči, pomočeh. Ampak tudi v Evropi imamo celo vrsto takšnih pomoči, imamo posojila, imamo eh, pomoči državnim letalskim družbam in to se do danes nadaljuje in eh, včasih gre res za ponavljajoče se kapitalizacije eh, in tudi to izkrivlja konkurenčnost. Torej, slišal sem eh, eh, obtožbo, eh, da sedaj je državna pomoč torej nizkocenovnim prevoznikom, torej to ne drži. Ponavadi je bilo to povezano z državno pomočjo regionalnim letališčem in komisija je svoje smernice spremenila in je čisto pametno ugotovila, da eh, je treba eh, zagotoviti, da eh, neko regionalno letališče naredi to, kar bi naredil nek zasebni investitor in če pa takšnega zasebnega investitorja ni, eh, potem pa lahko tudi upravičimo v takšnih primerjih državno pomoč za ta regionalna letališča. Kar se tiče okolja, torej mi smo si zelo prizadevali za to, da bi uporabili um, Evropski ETS sistem, torej uh, za to, da bi omejili uh, izpuste in da če bi želeli um, rasti hitreje, bi morali kupiti pač um, uh, več teh. Um, um, torej v okviru ETS-a bi um, pač morali plačati za to, da bi lahko nesnaževali. Za to načelo gre. Um, ampak um, uh, žal bi bilo, če škoda bi bilo, če bi eh, Evropa tu naredila napako eh, in si s tem naredila medvedjo uslugo. Torej, glede tega, kar ste povedali v zvezi z gorivi, se mi zdi precej zanimivo, da eh, se tu osredotočamo na letalske družbe pri razvoju goriv. Zakaj se ne osredotočimo na naftne družbe? Tam imamo ogromno denarja za um, za raziskave. Torej, mi uporabljamo edino gorivo, ki nam ga je, dajo na voljo in na to smo še penalizirani um, pri uh, izpustih. Medtem, ko imamo naftne družbe, ki imajo uh, raziskovalne centre, ki imajo sredstva za to in uh, žal je gorivo, ki ga imamo na voljo, edino, ki nam ga dajo na voljo. Gospod Poloček. Hvala lepa. Rad bi odgovoril na vprašanje gospoda Fandenkampa. Vaš prevoznik Kelem, ki je v Amsterdamu, je sedaj eh, sprejel novo pogodbo s svojimi piloti in zmanjšal eh, stroške kokpita. In mislim, da uh, smo razumeli situacijo in moramo še nadaljevati s tem. Strinjam se, moramo najti dobre rešitve skupaj z zaposlenimi v socialnem dialogu. Ampak ko govorimo o socialnem dialogu in ko govorimo o pilotih, eh, ki so pod določenimi pogoji eh, zaposleni in jim rečemo, vi ste predragi, morate biti cenejši, potem ne boste uh, našli podpore, kajti oni niso plačani, če so bolani, nimajo socialnega varstva, nimajo nič, imajo lažne osnove, samo da se izognejo um, torej obdavčitvi in pa socialnim prispevkom. In to je tam na strani industrije, o tem je treba govoriti. Potem pa še scheme pay to fly kjer morajo mladi plačati za to, da so v kokpitu, za to, da stopijo v poklic. To je stvarnost v naši industriji in za to moramo poskrbeti in to je tudi del nepravične konkurence. Vprašanje Gizine Meissner. Kako doseči enaka pravila igre? No, to je seveda ključno vprašanje, ampak sami ste delno že odgovorili. Treba je postaviti prave prioritete. Govorili ste o tem, da to ne velja samo za letalsko industrijo, ampak tudi za proizvajalce zrakoplavo. To je del uh, prednosti. Airbus proda ogromno letal in oni nimajo interesu za to, da bi imeli enaka pravila igre. Lahko rečemo, da Airbus je odvisen od tega trga, kajti samo Emirati imajo 140 um, Airbusov, ki so jih naročili, to je 45 milijard evrov, to so ogromne številke. Naj vam dam še en primer. Imamo odlomek o socialni klauzuli v sporazumu o zračnem prometu med ZDA in EU. In ob prvi priložnosti je torej ta odstavek ni. Uh, preš, ni, ni šel skozi uh, preizkusa v praksi. Kajti tu je šlo za nizozemskega prevoznika, ki je tudi nekaj dela v Bankonku in tukaj so najeli nekega pilota uh, brez socialnega zavarovanja in tako naprej. In tajske oblasti se niso zavedali te uradne baze v Bankoku. In v tem kontekstu smo se tukaj uh, dejansko zanesli na uh, ta uh, odstavek v sporozumu med EU in ZDA in tukaj ni šel skozi, kajti, ampak to na evropski strani. Pri ZDA so rekli, ravno zaradi takih primerov smo mi tukaj ustvarili ta odstavek. Če, mislimo, če ne mislimo, da je naše stališče močno, uh, in gre za dragoceno industrijo. Tudi letalstvo prinaša veliko BDP, v BDP in v prihodke evropejcev in če v to ne verjamemo, potem iz mojega vidika tukaj postavljamo napačne prioritete. Vsak tukaj govori v svojem imenu bolj ali manj. Mislim pa, da imamo nekaj skupnih točk. Enoten evropski enotno evropsko ne bo. To je nekaj, kar moramo tukaj pospešiti. Omenili ste Frankfurt, malce ste razburjeni zaradi Frankfurta v tudi konkurenci z Istanbulom. Šest ur je bil Frankfurt, je, bil, je frankfurtski, frankfurtsko letališče zaprto in vmes imamo tudi po noči omejitev letenja, torej celo vrsto pravil imamo. In pri niti eni točki nismo imeli enakih pravil, kot jih imajo v Turčiji ali pa v Persijskem zalivu. Hvala lepa, sedaj pa Olivije Jankovič. Hvala lepa. Tukaj je bilo tudi vprašanje, kaj želimo v teh eh, sporazumih. Želimo odprt dostop do trga, radi bi videli tudi liberalizacijo nadzora um, in nadzor uh, letalskih linij. Oboje gre torej proti normalizaciji uh, letalstva. Kar se tiče konkurenčne klauzuli, sem tudi v svoji prezentaciji povedal, kaj si želimo tam. Temeljno pa je, da moramo biti realistični, da namreč kot Evropa ne bomo morali usiliti celemu svetu naših internih pravil. Uh, seveda sploh, če bo to predstavljalo kompetitivno slabost za celoten naš letalski sektor. Mi moramo urediti stvari doma. Tukaj lahko komisija marsikaj stori, ampak če si pogledam v podrobnosti teh, ta vprašanja, pa je marsikaj odvisno od držav članic. In pravi izziv je, kako bomo države članice spodbudili k temu, da bodo delale v smeri skupnega cilja. Potem smo imeli vprašanje v zvezi z državnimi pomočmi. Sredotočil se bom predvsem na vprašanje javnega financiranja infrastrukture. Pred desetimi leti je komisija smatrala, da je javno financiranje v, v infrastrukturo letališč ne, ne smejo vključevati državnih subvencij. Stališče smo spremenili, javno financiranje letališč. Oziroma včasih je veljalo, da to ni, niso bile eh, subvencije, sedaj pa to velja kot subvencija, če jav, eh, izvajamo javno financiranje v letališča. Ampak to je samo v Evropi. In na ta način, če bi to spremenili, bi lahko bil letalski sektor bolj konkurenčen. In če si pogledamo cene večjih letališč v Evropi in če tu nimamo možnosti javnega financiranja, bo cena seveda više za infrastrukturo. Isto velja za financiranje varnosti. V Evropi smo spet med edinimi, ki, ki nimajo javnega financiranja za varnost na letališčih in uh, eh, naše letališče so sedaj velike varnostne družbe. Pred uh, eh, 11. septembrom je bila številka za, menjena za varnost bistveno manjša, kot je sedaj pri operativnih stroških. Letališča izven Evrope nimajo takšnih stroškov, kajti in tako je uporaba te infrastrukture dražja morda bi bilo smiselno razmisliti o lastnih uh, pravilih. Ne moremo čakati. Trg gre naprej, svet gre naprej hitro in pomembno je, da tudi mi napredujemo glede mandatov, ki, za katere je zaprosila uh, komisija. Glede prioritet, mislim, da so vsi mandati prioritetni in tu gre tudi za vprašanje verov znotraj komisije. Kako bo se komisija lahko lotila tega dela? Hvala. Hvala lepa. Sedaj pa gospod Klaus Gajl, vodja sektorja. Hvala lepa. Torej najprej odgovor na vprašanje gospoda Ertuga. Um, v odnosu do ASEAN-a. ASEAN je um, trg, ki zelo hitro raste. Eh, ki ima prebivalstvo 600 milijonov ljudi in eh, tako kot mi v Evropi tudi ASEAN razvija torej eh, skupen letalski trg. Zato je zanimivo, če bomo lahko ta sporazum vzpostavili. Torej, vidimo, da v zadnjih letih je ta promet med ASEANom in Evropo um, torej stagnira, čeprav dejansk, dejanski promet pa eh, je zrastel za 5 eh, odstotkov, ampak vsta promet gre čez torej ta vozlišča v eh, Turčiji in na Bližnem vzhodu. In zato je namen teh prizadevanj, da se zgradi resno partnerstvo z ASEANom za Eh, neposredne povezave eh, med Evropsko unijo in ASEANom in tako lahko pridobimo nazaj torej, eh, ta, te tržne deleže, ki smo jih izgubili. Torej, z ASEANom smo primerjali tudi naše politike na področju letalstva in ugotovili, da imamo zelo veliko skupnih turističnih točk. In, mislim, da jaz sem tudi pripravljen, tudi znotraj eh, postopka konvergenčnosti in mislim, da jaz sem pripravljen tudi na spoštovanje eh, konkurenčnih eh, načel, torej ostaje odprtih še nekaj vprašanj v zvezi z varnostjo. Ampak sporazum med EU in ASEANom bi nam lahko tudi pomagal pri torej, razvoju znotraj ASEANa. Torej, um, tovorno e, letalstvo je tu prav tako zelo e, pomembno vprašanje in zanj ostaja tudi veliko podpore, zato je to pomemben mandat. Na to vprašanje gospe Meissner v zvezi z IKAOM. Torej, e, komisija EU in države članice podpirajo delo IKA v smeri večtranskega Eh, okvira torej za liberalizacijo lesništva in nadzora nad letalskimi družbami, ampak mislim, da ni potrebno, da čakamo na to in da se zanašamo samo na IKO. Torej, to je dolg postopek, ki temelji na eh, konsenzu, na najmanjšem skupnem imenovalcu eh, in mislim, da Evropa mora iskati torej, te rešitve tudi eh, na ravni Evropske unije. Na to vprašanje gospe Gelis glede um, okolja, torej Pariz eh, je dejansko pritisnil na letalsko skupnost, letalstvo mora uh, podati tudi svoj prispevek, veliko že delamo na um, vprašanju tehnologije, na čistih gorivih, na. Um, Eh, drugačnem pristopu in eh, enotno evropsko nebo lahko tudi k temu eh, prispeva. Sedaj se osredotočamo na Generalno skupščino IK 2016. Če IK zopet ne bo uspel, mislim, da bo to privedlo do negotovosti in to ni to ni v nikogaršnem interesu. Torej, če bomo imeli čas, bom kasneje odgovoril tudi na nekaj socialnih vprašanj, ki ste jih postavili in tudi v zvezi z odnosu eh, do um, zrunih držav in na, uh, na odgovor, ki ga še vedno čakamo v odnosu do v zadevi naj, torej, uh, ki je ustrezno pridobil evropsko licenco in sedaj že 22 mesecev čakamo na odgovor. To je tudi uh, vprašanje sedaj integritete našega sporazuma z ZDA. Torej, če bomo imeli čas, se kasneje lahko k temu vrnemo. Jetzt haben sich eine ganze. Hvala. Sedaj se je prijavilo še cela vrsta poslank in poslancev. Mihael Galer, Klaudija Del, Delička, Daniel Jauto, Deklun, Ines Ayala Sender, Gabriele Preuss, Madison Miltenberg, Bilbao, Izabel Demonte in še sam. Skoraj da vsi, ki so prisotni in vsakemu daje minuto in pol, to moramo strogo upoštevati, da bomo imeli še čas za odgovore, zato dajem besedo Mihajlu Galju. Ja, hvala, že veliko je bilo povedanega. Single European Sky niti pri komisiji, niti pri nas. Mislim, da niso uh, prisotne ovire, ampak pri državah članicah Eh, ki se skrivajo za določenimi sindikati. Prosim, pritisnite na države članice, ki jih to zadeva, da bi dejansko lahko dobili Single European Sky, kajti to potrebujemo z vedika stroškov varnosti in okolja. Eh, potem odstranjevanje ovir. Pred kratkim smo pozvali komisijo, eh, da poskrbi za to, eh, kar je v njeni domeni, pa tudi bi morala postati aktivna napram državam članicam. Ali ste, na primer, že postali aktivni vizavi moji državi glede um, davkov obdavčevanja na področju zračnega prometa? Tretji aspekt, vprašanje, ki še ni bilo omenjeno ko gre za level playing field. Ali kdo vidi kakršnokoli možnost da bi morda pravila VTO-ja eh, prenesli na področje letalstva. Ali je to nekaj, za kar bi si politično lahko prizadevali? Kako komisija gleda na to? Eh, če pa nam ne uspe neposredno uporabiti pravila VTO-ja, ko eh, vsebino tega ugradili v bilateralne sporazume. Hvala lepa. Hvala, hvala tudi za to, da ste spoštovali čas. Klaudija Tapardel. Eh, hvala, gospod eh, predsedojoči. In sicer je bilo govora o zaljivskih eh, državah da bo to pomemben del eh, debate. Govorili smo o nelojalni konkurenci, no vse to seveda drži. Eh, Mnogo letalskih prog, eh, kjer so bila prej aktivna evropska eh, podjetja, evropske družbe so pre, prevzele zalivske države. Eh, to so podjetja iz tretjih držav, včasih eh, so to državna podjetja za visokimi subvencijami, imajo poceni dostop do goriva, kapitala, infrastrukture. Pot potem eh, še to, da eh, jim ni eh, treba spoštovati prepovedi nočnega letenja in drugih stvari. Skratka, ta decembrski svežen ali mislite, da se ustrezno ukvarja za konkurenčnimi pomankljivostmi? Tu potrebujemo konkretne predloge, konkretne programe. Eh, kako izboljšati ta svežen eh, za boljšo konkurenčnost letalskih družb v Evropi. Eh, potem je bilo govora tudi o izvajalcih storitev, o prednostih za letalske družbe. Sama kot socialna demokratka sem seveda pomislila tudi na delovna mesta. Enake stvari pa veljajo tudi za potnike. Eh, podjetja, eh, ki se jim pogosto krat očita nelojalno konkurenco, eh, so tudi izboljšala določene storitve za potnike. To je tudi pomembno, to je tudi povezano z pravili svobodnega trga. Kakšno je vaše mnenje v zvezi s tem? Sedaj pa Pavel Telička. Uh, hvala in hvala, da ste organizirali ta posvet. ki je zelo zanimiv. Zanimivo je, da bi gospod Poleček rad videl evropske družbe v neevropskih rokah. In eh, tudi gospod, ki pravi, da je uredba 868 tudi delno sporna. Tri vprašanja imam. Poleg gospoda Jankoviča so, razen gospoda Jankoviča so vsi govorili o enakih pogojih za vse, ali gre to za napačen koncept ali ne, ali pa vsi ste se strinjali o tem, da je treba se lotiti nelojalne konkurence in nihče tukaj ne razmišlja drugače, lahko rečemo. Pa gospod Jankovič je bil edini, ki nam je dal nek strateški pogled in tudi podrobno odgovoril, zakaj so družbe iz eh, zalivskih držav dejansko nelojalna konkurenca. Od česa dejansko profitirajo? Zakaj torej profitirajo določenih eh, državnih pomoči? Vsi si želimo poštene konkurence in moramo urediti svoje zadeve, ampak kaj točno imajo, česar mi na evropskem trgu nimamo? Hvala. Danke sehr, die nächste ist Daniela. Hvala, Daniela Uto. <clears throat> Grazie, presidente. Ringrazio. Hvala, predsedujoči. Hvala tudi gostom. Eh, del mojega vprašanja so kolegice in kolegi že postavili in sicer je šlo za državne pomoči. Eh, to vprašanje eh, sem pred kratkim naslovila tudi na komisarko Bulčevo, pa še ni bilo odgovora. Um, IKO predpisi državne pomoči, um, velika finančna sredstva, ki so na voljo letalskim družbam. tu si postavljam eh, vprašanja, zakaj mi tu nimamo nikakršnih internih pravil, potem eh, nizko eh, cenovni prevozniki. To je pravzaprav nek splošen pojav na področju transporta. Kako je možno, da se špekulira na račun državljanov, eh, kako to, da so po eni strani cene veliko preniske za vsemi stvarmi, ki so znane, naprimer eh, pravice, varnost delojemalcev, pokojnine in tako naprej. Po drugi strani pa imamo ceno, ki je očitno veliko previsoka. Tu se očitno špekulira eh, na stroške eh, ljudi. Konkurenčnost je dobra, rast je tudi dobra, ampak na določenih področjih, kot so naprimer eh, oddaljena področja, otoki, tam gre za zasebna podjetja vendar pa cene bi morali močneje kontrolirati pravilnost cen. Hvala, Dedrek Lun. Hvala lepa. Rada bi se zahvalila vsem eh, govorcem. Torej, zelo zanimivo je bilo in zelo jasno predstavljeno. Veliko vprašanj ste verjetno že odgovorili. Veliko je bilo govora o pošteni konkurenci in eh, mislim, da je to bolj primernejši eh, koncept kot enake možnosti. Do tam nikom, nikoli ne bomo prišli, torej če si pogledamo eh, naprimer že samo naložbe v zalivu in tako dalje. In to, kar je povedal gospod Jankovič, tudi kaže na to, da torej svet eh, je vedno manjši, globalizacija je vedno pomembnejša in povezovanje bo vedno pomembnejše in eh, potrošniki in pa sploh povezovanje na področju letalstva bo vedno pomembnejše in eh, škoda, da letalstvo pač ni urejeno z STO-jem. Samo nekaj eh, vprašanj. Torej, v zvezi z revizijo 868 bi vprašala komisijo. Torej, rekli ste, da bo prišlo do tega leta 2016 in da obstaja določena zaskrbljenost, da bi to lahko onemogočilo oziroma upočasnilo eh, sklepanje sporazumov na drugih eh, področjih. Lahko to pojasnite. In na to ste govorili zelo pozitivno o potencijalnem sporazumu z eh, ASEANom. Ali to velja morda tudi z drugimi področji, z drugimi območji, naprimer z zalivskimi državami? Pomembno bi bilo, da bi vključili imeli Turčijo. Turčija je tako blizu Evrope eh, in eh, imajo eh, šest letalskih stez, ki 24 ur na dan, sedem dni na teden delujejo in torej to je za nas tudi težko. Zanima me, če lahko vidite tudi drugote eventualno možnosti za korak naprej. Hvala. Hvala, Ines Ajala Sender. Hvala lepa, predsedujoči. Zahvaljujem se vam za vse te informacije, ki smo jih eh, eh, prejeli. Imam dve majhni vprašanji. Torej, govorili smo o eh, torej, nepošteni konkurenci zalivskih prevoznikov, torej tu gre tudi za nepošteno konkurenco letališč, ne samo letalskih prevoznikov. Torej, pri tej nepošteni konkurenci, torej, to, kar bi želeli, je, da vidimo, kakšne inštrumente sploh imamo na voljo, torej imamo pogodbe, eh, kako lahko zaščitimo eh, svoje vrednote. ZDA, naprimer, imajo takšne eh, možnosti. Torej, Meni se protekcionizem ne zdi tako slab, kaj ti gre za zaščito eh, vrednot, gre za zaščito okolja, enakosti, eh, človekovih pravic in tako dalje. Po drugi strani pa imamo seveda tudi negativen protekcionizem, eh, kjer gre samo za to, da letalske družbe, ki so nekje že. Um, dejavne onemogočajo dostop drugim. To je pa slabo, seveda torej eh, zlasti um, zastopnik OECD-a in pa komisije pravita, da nikoli ne bomo imeli tako imenovanih enakih možnosti za vse. Torej, um, ne vem, kako uh, lahko uh, to rečete, če bi to rekli v drugih sektorjih, naprimer na področju zdravja in tako dalje, bi bil to velik problem, saj gre vendarle za mednarodne sporazume, za mednarodni eh, pravni okvir, ki mora to omogočati. Čudi me, da komisija pravi, da eh, je takšen enako dostop nemogoč. Kajti, moj problem je ta, da Naprimer v Španiji eh, imamo eh, neke ne vem, kitajske delavce, ki delajo kot eh, sužni v nemogočih eh, razmerah, v katerih eh, španski delavci ne bi delali. Razumeli, predolgi ste, hvala. To sem želela povedati. Ja, smo razumeli. Eh, gospa Gabriele Pols. Hvala predsedojoči, tudi z moje strani hvala gostom za njihove predstavitve. E, mnoga vprašanja so bila že omenjena, e, postavljena, zato bom lahko Kratka, zanima me ocena gospoda Gajla eh, v zvezi z vlogo EAZE, eh, kakšna naj bo vloga v eh, mednarodni konkurenčnosti in potem tudi aviation package, tam je govora o naših visokih varnostnih standardih in da je tudi to na globalnem nivoju naša konkurenčna prednost eh, z strani eh, proizvajalcev eh, letal. Slišimo želje, da se AZA tudi merano bolje pozicionira, da se izboljšajo možnosti za evropska podjetja. To pomeni konkretno več sodelavcev EAZE izven EU-ja. Kako pomembno bo okrepiti EAZO na tem področju in kje vidite trajno gledano prioritete? Hvala. Matjas von Miltenberg. Hvala. Veliko pripomp je bilo že predstavljenih. Konkurenčnost letalskega sektorja Evropske unije je dejansko povezan z zmožnostjo naš, nas evropejcev, da med drugem delamo na področju enotnega neba, pravic potnikov in pa tudi letalsk, letaliških taks to je res in imamo težave z soočanjem z to situacijo. In spet bi spet poziv, pozval španske kolege po španskih volitvah, da to res upoštevajo, ko bodo na, skušali najti rešitev in da se tudi. Ne bom pozval Britancev, ker tukaj ni nobenih britanskih predstavnikov, zato moramo delati na rešitvi in kot. Uh, predstavniki Evropi, Evrope moramo iskati rešitev. Druga pripomba, ker ne želim razpravljati razprave o Gibraltarju, je, da potrebujemo eh, sporazume s tretjimi državami in to pametne, potrebujemo globalni mehanizem. Jaz bi ga raje videl v svetovni trgovinski organizaciji in ne v IKAV, ampak še zadnja stvar, pregled uredbe 868. Komisija mora tu pokazati rezultate in veseli me, da jih bodo v marcu. Malce sem zadržan, če v strateškem dokumentu vidimo pombo po črto, ki pravi, da se bo to zgodilo pod pogojem boljših eh, prav, z, eh, zakonodajnih z, zahtev. Prosim, da tukaj zagotovite rezultate in da tukaj zagotovite tudi prekinitev blokade strani gospoda Timrmaza, kajti moramo razpravljati o 868. Hvala lepa, sedaj pa Izabel de Monte. Hvala eh, vsem govornikom. Zlasti sem želela upozoriti na to, da obstajajo tudi davki za letališča, ki se uporabljajo eh, kot spodbude za določene proge. Eh, za gospoda Henona imam naslednje vprašanje tudi v zvezi s tem, kar je povedal gospod Poloček eh, glede položaja pilotov. In sicer me zanima, kako velik je problem pri praktikah, kot so pay to fly um, ali različne pogodbe, kjer ure niso natančno določene in podobno. Uh, potem um, firme, ki imajo samo poštni predal, kjer je sedež v neki drugi državi zaradi davčnih prednosti. Kako velik je ta problem? Uh, hvala. Gospa Bilbao. Hvala lepa, eh, predsedojoči. Hvala lepa za to predstavitev, ki je bila zelo zanimiva in bom poskušala biti konkretna. Torej, postavila bi vprašanje vsem, vključno z zastopnikom Evropske komisije. Torej, eh, dva poročevalca sta rekla, da je eh, treba uporabiti sedavni zakonodajni okvir. Če uporabimo sedanjo zakonodajo, torej, česar države članice ne počnejo, torej, če bi uh, vzpostavili uh, skupni, evro, skupno evropsko nebo, ki uh, ostaja uh, razdrobljeno, kaj ti ni interesa držav članice to, koliko problemov bi na ta način rešili, torej, problemov, o katerih govorimo. Z, veliko je govora o uh, zakonodaji, o reviziji in tako dalje, ampak kaj se dogaja z že obstoječo zakonodajo, ki se ne izvaja. Če bi enkrat za vselej zahtevali, da države članice Eh, uporabijo eh, svojo eh, zakonodajo, ki že obstaja, če bi prihranili teh 500 milijard evrov, ki, jih, ki gre v nič zaradi tega, ker se ta zakonodaja ne izvaja. Torej, sama bi si prizadevala za to, da ta strateški sektor ohranimo, kajti ne gre samo za um, naš sektor, gre za. Um, gre za um, celotno industrijo. E, torej, kakšen je vaš odnos do držav članic? Ali jih prosite, da naj nekaj izvede, ali jih prosite, da naj spoštujejo e, zakonodajo? E, kajti tu se vedno nekako znajdemo parlament v neki. V nekem čudnem odnosu. In to velja za vse države, za vse sektore. Zanima me, če lahko to ocenite. Uh, kajti to me res eh, skrbi, kako naj eh, preverimo sedaj um, izvajanje preglednosti, kako naj preglednost zahtevajo od drugih, če tega sami ne izvajamo, kako lahko zahtevamo um, takšne sporazume in klauzule z drugimi, če tega sami med sabo ne moremo rešiti. Včasih imam občutek, da se nahajamo v neki nerealistični dinamiki. Moramo biti bolj eh, pošteni eh, in moramo eh, zahtevati izvajanje obstoječih pravil, če želimo konkurenčen sektor. In če želimo kakovostne storitve in če želimo razsežnost sektorja, torej, ki ga zaslužimo in ki ga državljani zaslužijo. Ja, vielen Dank. Jetzt... Hvala. E, sedaj še sam kot e, zadnje vprašanje. In sicer smo e, slišali dvakrat taxing aviation, skratka 30 milijard letno naj bi družbe dobile podarjeno od davkoplačevalcev. Bančni klienti pa morajo plačati vse, zato obstaja nelojalna konkurenca konkurenca in eh, zato imamo 3000 letov eh, vsako leto med Študgartom in eh, Frankfurtom. Ehm, potem smo imeli podnebno konkurenco, pravi se, moramo zmanjšati število letov, moramo jih imeti manj in tiste usmerjene, potem bi tudi zmanjšali CO2. Eh, in tudi po vašem mnenju naj bi stvari morale biti urejene tako, da želimo pokazati, da želimo imeti lojalno konkurenco tudi med posameznimi nosilci prometa. Eh, potem Evropa, eh, ZDA, evropske letalske družbe pravzaprav ne morejo sodelovati na konkurenčnem področju v ZDA. Obratno je to možno. Če za ZDA tega ne bomo rešili, Eh, potem se pravzaprav sploh eh, ne moremo pritoževati nad nelojalno konkurenco v zvezi z zaljuskimi državami potem Single European Sky. Ehm, tisti, ki so na vladi, morajo delovati eh, v eh, tej smeri. Sam prihajam iz Nemčije. Skratka, treba je delovati v tej smeri, da se bomo odeležili v Single European Sky in potem eh, nizkocenovniki. Zakaj je kar naenkrat pri tem British Airways, ne pa KLM, Air France ali Lufthansa? Kako je to možno? Tega si pravzaprav ne znam razložiti. Ehm, nisem vedel, da je British Airways res nizkocenovni prevoznik. In sedaj še eh, enkrat v enakem vrstnem redu možnost, da odgovorite eh, na zastavljeno vprašanje in prosim, da se omejite na eh, dve minuti. Hvala. Uh, Hvala. Na kratko vprašanje v zvezi z STO. Države članice STO nimajo žele, da bi vključili letalstvo razen tri manjše vidike teh storitev, torej potniki, pravice potnikov, tu imate prav in če lahko potniki glasujejo o svojih pravicah, potem to tudi naredijo. In eh, pokazali so tudi preference v določenih primerjih. Če govorimo o nelojalni konkurenci, bi morali res pregledati tudi organe za letalski promet boljša geografija, politika, ki predstavlja njihovo aviacijo kot središče sveta in pa več aviacije. To so njihove prednosti, um, konkurenčne prednosti, ko ste vprašali, katere so. Glede poštenih cen, uh, družbe so tukaj uh, res strokovnjaki za to, da 50 evrov zračuna za en let in tisoč za drugega, ampak če prekoračijo eh, torej določene cene, potem imajo druge ponudnike, ki tukaj dajo boljše ponudbe. Zato je pomembno, da imamo odprt uh, trg. Kar pa se tiče evropskega enotnega trga, pa se sklicujemo po enostavnost proizvajalcev športne opreme. Just do it. Uh, ima moto. Enostavno je treba to narediti. No, še deset sekund imam. Glede enakih pogojev za vse, ja, enake priložnosti, ampak teoretično enake rezultate. Um, pogoji bi morali zagotoviti tudi enake rezultate. To pa ne more biti. Ja, vsi morajo imeti iste priložnosti znotraj istega trga, ampak vedno boste imeli tiste, ki zmagajo, tiste, ki izgubijo. In na koncu ne gre za tržni delež, ampak za možnost tukaj konkurirati. Hvala. Naslednji gospod Kan. Hvala lepa. VTO smo pokrili, gospod Taprdel. Torej, vas, vam svežen trenutno ne, za, ne, ne zadošča, da komisija se. Uh, Eh, zaveda pomena sektorja, to podpiramo, to je krasno, ampak gre pa za konkretne ukrepe in konkretne um, detajle. Trenutno ne, v prihodnosti pa ja. Gospod Stelička, od česa profitirajo, gre za kombinacijo, gre za strateško. Strateški politični pristop glede tega, kaj je letalstvo in kakšna je njegova dodana vrednost. Uh, družbi kot taki in tega nimamo v Evropi, videli smo pa to druge in strinjam se z določenimi govorci, da se preveč osredotočamo na um, zalivske države, imamo pa tudi druge primere izven tega regije. Potem moramo pogledati tudi, kako Eh, se obravnavajo infrastrukturo, torej 24 ur imajo odprta letališča, tako da res lahko letališča izčrpajo za svoje možnosti, medtem ko imajo največje letališče v Evropi 16 do 17 ur. In to je velika razlika za dobro poslovanje. Poleg tega pa so tu vedno tudi te govorice o uh, obdavčitvi in o, gorivu in tako naprej. V to razpravo se ne bom spustil v, to, v te podrobnosti, ampak mislim, da je tukaj še marsikaj, kar velja upoštevati. Gospa Bilbao, strinjam se, treba uporab, e, izkoristiti tudi obstoječe zakone, veliko primerov imamo in kolega to tudi povedal. Ne bom se spuščal v detajle, enoten trg oziroma enotno ne bo. To je zagotovo najboljši okoljski ukrep, ki ga lahko dosežemo tukaj v Evropi, ampak držav članic tukaj ne premaknemo nikamor. Če gospod Kramer bi nekaj rekel, z veseljem bi z vami tudi razpravljal o letalstvu oziroma subvencijah in pa gorivu in tako naprej. Ampak, če bomo imeli to razpravo, potem moramo upoštevati vse infrastrukturo, elektriko, davke in tako naprej. In ko govorimo o enakih pogojih med različnimi načini prevoza, potem moramo torej se tega tako lotiti in eh, veselim se tega izziva v prihodnosti. Hvala lepa. Hvala. Sedaj pa gospod John Hennan. Um, uh, Hvala lepa. Torej, eh, gospod Telička je vprašal, kaj imajo ti ljudje, če sar mi nimamo. Eh, morda eh, je odgovor preteklost, torej možnost, da za nekatere, da so dolga leta dominirani trg, ker pač ni bilo nobene, nobene konkurence. Eh, prav tako eh, so izkoristili tudi eh, bilateralne sporazume o storitvah, ki so zaščitili ta trg in na to so lahko pregledali trg, si pogledali, kako, kakšne so storitve in ta trg so na to na zelo uspešen način prodrli in osredotočili so se na to, kaj pričakuje potrošnik, na inovacije in eh, uspeli so, torej ne smemo se na tem zmrzdovati, treba je uh, narediti več, torej če mi svojo zgodovino ne moremo ničesar doseči, potem je z nami nekaj narobe. Um, Torej, glede um, 868 in kaj pričakujemo. Torej, moram reči, da sem uh, malce živčen, ko uh, eh, slišim, da eh, Evropska unija uh, izvaža svoje regulativne vrednote in tako dalje. To smo poskusili z ETS-om in zadeva se je precej zapletla. Torej, ta postopek je že v teku na ravni uh, IK, torej um, odbor za regulativo se s tem ukvarja. Zelo produktivno bi bilo, če bi imeli uh, svetovne standarde, globalne standarde, uh, regionalne rešitve niso prave pravi odgovor. In prav tako tudi ne smemo eh, dovoliti, da bi ta proces eh, upočasnil izvajanje in sklepanje sporazumov. In eh, verjetno nekateri prav to želijo, da se ta proces upočasni in da se omeji koristi, ki bi jih ta proces prinesel. Ne vem, če sem morda pozabil na kakšno vprašanje, če sem ga pozabil, se vnaprej upravičujem. Ja, pozabi se na vprašanje v zvezi z British Airways. Lahko pojasnite to vprašanje? Slide, the... Torej, v, na vaši prosojnici vidimo med uh, eh, nizkocenovnimi prevozniki tudi British Airways, zakaj ne vidimo tudi uh, Air France? Ja, Air France je dobrodošel, lahko prosijo za članstvo. Torej, British Airways je eh, zelo eh, ponosna za to, da eh, to uporablja kot, kot marketinško strategijo, pač da je um, nizkocenovni prevoznik. Torej, mi smo zelo ponosni tudi na naše vrednote in moram reči, da je British Airways povsem. Um, Eh, tudi um, sprejel naše vrednote in soočeni so tudi z 119 um, leti eh, tedensko izaliva in um, s tem se pač soočajo, medtem ko Air France ima eh, samo 33 takšnih letov tedensko in se vrčas pritožuje. Hvala, gospod Poliček. glede vidikov, ki se nanašajo na pregled uredbe 868 in pogajanja. Klauzula o pošteni konkurenci, ki je v osnutku sporazuma med EU in Brazilijo, je bistveni napredek v primerjavi s tem, kar smo imeli doslej in po našem mnenju je to korak v pravo smer. In moramo zagotoviti, da ko se začnemo pogajati o letalskih sporazumih, da moramo doseči to, kar si želimo in evropsko. Evropski položaj ni položaj šibkosti, ampak moči, kajti dostop do evropskega trga, to je zelo dragocen dostop, kajti gre za dragocen trg. Glede seznama, gospod Stelička, vprašanje seznama nepoštenih prednosti pred evropskim trgom, mi smo to preiskovali in nismo bili edini tudi ameriška industrija je to počela, vsi ste videli poročilo in pa zahtevke iz tega poročila, ampak eh, kar vidimo, mi nimamo ničemer konkurenčne prednosti, neomejen dostop do poceni delovne sile, do poceni denarja za financiranje izvoza Boeinga, Airbusa v torej pre, eh, prevoznikom tretjih držav, infrastruktura, globalna geografska, globalni geografski položaj. Vse to je zelo močna kombinacija in trenutno nimamo prednosti v primerjavi s tem. Vprašanje gospe Ajuzo. Omenili ste geografske specifične lokacije določenih evropskih držav. Rad bi vas opomnil, da na otoku Cipr je nekdani uh, nacionalni prevoznik Air Cyprus bankrotiral. In isto se je zgodilo, ko je Malev bankrotiral na Mačarskem, na tanko smo si ogledali gibanje BDP. Ja. In sedaj smo prosili kolege na Cipru, da naredijo isto, da si ogledajo gibanje BDP-ja in vidimo, kaj se bo zgodilo, kajti na Mačarskem se je BDP zmanjšal za več kot 3 odstotkov po bankrotu uh, Maleva. In to kaže na velik pomen letalske industrije. Potem dober primer za vprašanje gospe Bilbao Barantika v zvezi z lastništvom in nadzorom. To je nekaj, kar bi lahko okrepili, kot veste. Uh, so letalske pravice sedaj bilateralne med evropskimi državami in zalivskimi državami, ampak za te prometne pravice, da bi jih omejili, je treba izvajati te pravice in v primeru Air Berlina v Nemčiji so imeli linije, ki niso bile pokrite za pravicami in to se ne bi smelo zgoditi. Hvala. Hvala sedaj pa gospod Olivije Jankovič. Hvala lepa. Glede vprašanja kaj imajo zalivske države, če se nimamo, bi rad izpostavil pomen geografskega položaja teh držav, kaj ti to jim res daje edinstveno konkurenčno prednost. In leta in leta so se ukvarjali, so, so se pač tem niso ukvarjali, sedaj pa to izkoriščajo na polno. Seveda pa je tu še vprašanje javnega financiranja v infrastrukturo, v varnost, kot sem to že povedal. mi se ne bomo ni mogli usiliti naših pravil v zvezi z javnim financiranjem, kajti javno financiranje infrastrukture in varnostnih ukrepov je pravičeno orodje, pika. Za nas, z našega vidika, pa je to konkurenčna prednost, ki jo mi nimamo. Naj vam podam eno številko iz leta 2012. je bil strošek varnosti 4,2 milijard evrov na evropskih letališčih. Letalske družbe so plačale 4,9 milijard neposrednih taks. Torej, vidite, kako pomembno je javno financiranje na področju varnosti kot konkurenčni uh, dejavnik. Poleg tega imajo drugačne davčne režime in pa nizko oziroma poceni delovno silo. Ampak oni pač to lahko imajo, mi pa tega nimamo. Pa tudi, on, česa oni nimajo, mi pa imamo, če govorimo o letalskih pristojbinah. Tudi to nas overa enake možnosti za vse, zelo enaka pravila za vse. Narobe pri tem je, da zavaja v smislu, da konec koncev ne pomeni veliko, če želimo priti tja, kamor želimo. In dejansko potrebujemo pošteno konkurenco. Gospod Kramor, v zvezi z vašim argumentom, da moramo zmanjšati število letov, mene bi skrbelo, če bi v EU izbrali to smer, kajti izven EU vsi želi povečati uh, Eh, letalstvo, da s tem tudi podpre svoje gospodarstvo. Svet se spreminja, vedno bolj smo odvisni od zunanje trgovine in če želite prodati eh, vaše evropske proizvode v Deliju ali Johannesburgu, potem boste pač izbrali letalo, ne vlak. Potem pa še subvencije. Uh, pri drugih načinih prevoza in nelojalna konkurenca med različnimi načini prevozi železnice dobijo 42 milijard evrov uh, subvencij in če bi to v letalstvu dobili, potem se zagotovo ne bi pritoževali. Hvala. Hvala lepa, sedaj pa gospod Gal. Hvala lepa, kar nekaj vprašanj eh, je bilo postavljenih. Bom začel z vprašanjem gospe Kühn vprašali ste, če je pregled 868 eh, nekaj, kar bi lahko upočasnilo eh, napredek pri mandatiranju komisije za pogajanja. Torej, ne, mislim, da ne. Eh, ta revizija 868 je upravičena. Medtem ko Eh, mediteranje komisije eh, je nekaj, eh, kar lahko kar je lahko ogroženo, če ne bomo imeli ustreznega predloga za 868, zato ker nekatere dele trga skrbi ta nepoštena praksa. In kar moramo doseči v tem celostnem sporazumu, je torej ne samo to, da se osredotočamo na zalivske države, ampak naši instrumenti itak niso osredotočeni na posamezne eh, države. Torej ti ukrepi in instrumenti so um, potrebni za to, da bo Evropska unija ustrezno opremljena proti takšnim praksam po svetu. Ampak potrebujemo ravnotežje med varovalkami uh, za s katerimi naj eh, se torej, um, odzovemo na te zaskrbljenosti nekaterih eh, držav. In po drugi strani moramo še naprej odpirati trg, torej kar je v interesu potrošnikov. Eh, omenila je tudi vprašanje dialoga z ASEANom in kakšna. Uh, kakšne skupne točke lahko najdemo s Turčijo in pa zalivskimi državami. Torej, Evropska unija je velik, privlačen trg in eh, te letalske družbe eh, imajo interes eh, za ta trg, tudi želijo večji dostop, ampak to je povezano tudi z izpolnjevanjem določenih pravil. Turčija je soseda države, država kandidatka je velika država, eh, kjer eh, letalstvo zelo hitro raste in eh, lahko zelo veliko pridobi s takšnim tesnim sodelovanjem z Evropsko unijo in enako velja tudi za zalivske države. Gospa Preuss je vprašala, kakšna je vloga ASEANA v mednarodni konkurenci. Torej, strategija na področju letalstva počrtuje pomembnost tega eh, torej močne eh, EASE eh, in EASO uporabljamo tudi pri naši tehnični pomoči po svetu in kot del tega svežna smo predvideli tudi pregled EASE, zato da bomo lahko zagotovili bolj, bolj učinkovito uporabo sredstev in upam, da nam bo to pomagalo tudi pri eh, tem, da bi naredili korak eh, naprej v smeri skupnega evropskega neba. Žal nimam dovolj časa, da bi na vse odgovoril. Hvala. Prisrčno se zahvaljujem našim gostom. Mislim, da smo imeli zanimivo razpravo. Zahvaljujem se tudi kolegicam, kolegom, ki so postavili vprašanja. Mislim, da se je to splačalo. Če tudi um, je to obdobje tik pred Božičem, mislim, da je dobro, da smo imeli to razpravo. Bila je intenzivna, nas je obogatila in zato vsem želim lepe božične praznike, eh, srečno novo leto, naslednje leto se vidimo ponovno in sicer eh, poslancem, eh, sekretarijatu in gostom smo, želimo ponuditi tudi še, da zunaj nazdravimo na praznike in srečno novo leto. Hvala. Thank you.